Teda skušamo začeti točno ob uri. Upam, da ne motim preveč. Liebe Kolegin, liebe Kollegen, ich darf Sie. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo vas pozdravljam vse skupaj. Na današnjem zaslišanju kandidatke za komisarko za digitalno agendo, gospod Krus. Prisrčno vas pozdravljam v našem odboru za industrijo. Istočasno pozdravljam tudi člane odbora za kulturo, odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov, kot tudi za pravne zadeve. Torej sodelujejo tudi člani odborov, ki sodelujejo na tem delovnem področju. Rad bi še enkrat opozoril na to, kako bo potekalo za slišanje. Kandidatka bo dobila čas za vodno izjavo 10 minut, potem imate priložnost vi, poslanci, da postavite vprašanja. Časa imate eno minuto za vaše vprašanje, odgovor bo trajal dve minuti, potem imate eno minuto časa za dodatno vprašanje in eno minuto in pol za odgovor. Upam, da razumete, da se moramo točno držati časa če ne bomo predolgo časa porabili za to zaslišanje in kolegi, ki so na koncu seznama, ne bodo prišli na vrsto. Upam, da se boste držali časovnih omejitev. Če ne, bom udaril s kladivcem ali pa bom ugasnil mikrofon, če bo to treba to je vse, kar eh, mislim, da je treba povedati. Ostalo že vse poznate, kajti veliko vas je že sodelovalo na drugih zaslišanjih. Vidim, da vas je malce manj kot prej, mogoče sodelujejo pri drugih odborih. Sedaj vam bom dal besedo, gospa Krus, in vam dal možnost za vašo uvodno izjavo. Pisno dokumentacijo so naši kolegi že dobili. Izvolite, beseda je vaša. Zanima. Z velikim zanimanjem bomo poslušali vašo predstavitev. You, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najlepša hvala poslanci Evropskega parlamenta za to, da mi date priložnost, da predstavim svoje ideje vam in tudi evropejcem, ki v živo spremljajo to zaslišanje po internetu. Predvajanje po internetu v živo je močen simbol za to, kako zelo pomembna je telekomunikacijska informacijska komunikacija na veliko področjih življenja v Evropi. Informacijske in komunikacijske tehnologije vplivajo na vsakodnevno življenje so motor za rast, za zaposlovanje, izboljšajo našo kakovost življenja, kot tudi povezujejo naše skupnosti. Drugače povedano, IKT lahko izboljša naše življenje in našo blaginjo. Digitalna agenda naj bi poskrbela za te koristi. Če me boste potrdili na mesto komisarke, bom prosila za vašo podporo, da zagotovimo te koristi na področju spektruma evropske politike. Evropa je že veliko storila na tem področju, vendar pa mislim, da lahko storimo še več. Ne moremo omahovati, ne smemo omahovati, ampak potrebujemo pristop, ki bo z novih trgov, nove načine dela in življenja. Moramo modro ulagati, izkoristiti naše zmožnosti za to, da bo lahko digitalno gospodarstvo cvetelo v Evropi. Kot komisarka za, za digitalno eh, agendo bom ustvarila ozračje za nove Nokia Skype in za standarde GS, G, GSM-a. Če bomo sprejeli takšno veliko potezno agendo, bomo prispevali k ustvarjanju rasti in novih delovnih mest v Evropi. Po mojem mnenju imamo šest pomembnih področji v tej agendi. Prvo je raziskave in inovacije, torej, da se moramo bolj posvetiti raziskavam in razvoju. 1,5 milijarde evrov se nameni v skupnosti za raziskave in razvoj na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. To je veliko, vendar pa nam to predstavi v perspektivi. To je manj kot je proračun Google za raziskave in razvoj. To pomeni, da ne smemo zapravljati naših evrov. Ta sredstva je treba uporabiti za raziskave in razvoj, do katerih mogoče brez teh sredstev ne bi, bilo, ne bi prišlo. Ta sredstva moramo pa dobiti iz javnih in zasebnih sredstev in virov. Moramo poskrbeti za znanje naših raziskovalcev in znanstvenikov zato da ti lahko razvijajo najbolj kakovostne proizvode. Sem pa pragmatična glede sredstev. To lahko dobimo z naših tradicionalnih obstoječih inštrumentov v okvirnih programih. Eh, programih, lahko pa to dosežemo preko javno-zasebnih partnerjev ali pa preko komercialnih eh, razpisov kakršnakoli so sredstva, dobiti moramo tehnologijo, ki bi izboljšala kakovo življenja, torej tehnologije, ki bi izboljšale eh, življenje starejših, da lahko neodvisno in samostojno živijo tehnologije, ki bi lahko zmanjšale stroške za zdravstveno oskrbo. Prebrala sem publikacije o tem, da je Danska tukaj vodilna Potrebujemo mreže, ki povezujejo ljudi in podjetja na hitrejši in inovativni način. Tehnologije morajo poskrbeti za bolj varno in bolj okolju prijazno prometno mrežo in transport. Torej imamo tudi kot drugo infrastrukturo in to, s tem moramo poskrbeti, da bomo povezovali podjetja in državljane kjerkoli in kadarkoli. Zato potrebujemo mm, hitre, širokopasovne mreže in zato bomo učinkovito uporabili radijski spektrum. Ne smemo pa monopolizirati naše mreže in ciljno usmeriti javne naložbe, zato da bomo izboljšali delovanje trga. Za to infrastrukturo pa potrebujemo konkurenčen trg, zato da bomo imeli komunikacijske storitve na voljo po dostopnih cenah. In tretje področje, zaupanje in varnost. V IKT moramo verjeti in zaupati, če se evropejci bojijo za svojo zasebnost, če jih skrbijo goljufije, prevare ali pa jih skrbi varnost njihovih otrok, potem ne pride do napredka na tem področju. Zaupati je treba tudi v javno odgovornost glede upravljanja s svetovnim spletom. Četrto področje. Če želimo biti pravični in konkurenčni, morajo naši državljani in podjetja imeti dostop in znanje za to, da uporabijo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. To ničemu ne služi, če pozabimo na ljudi. Lahko gradimo mreže, aparate, naprave, če pa evropejci teh ne morejo praviti ali pa če podjetja ne morejo najti izobraženega kadra, potem ne bomo dosegli naših ciljev. Peto področje. Digitalna družba je odvisna od odprtih standardov in interoperabilnosti. javne organizacije bi morale prakticirati to, kar spodbujajo. Če ne uporabljajo odprtih standardov, zakaj bi jih potem uporabljali državljani? To bom zahtevala od lokalnih oblasti pa vse do evropskih organizacij. Naj gre za javne podatke, kot so zemljevidi, zdravstveni nasveti, kako bi lahko te uporabljali na nov način. Zato bom raziskala nove načine za razvoj tega področja in standard na tem področju. Šesta področje. Enotni trg online. Naš trg na spletu je samo skupek nacionalnih trgov. Glede na to, da imamo različno zakonodajo, to omejuje in ovira podjetja pri svojem poslovanju. Če me boste potrdili na mesto komisarke, bom sodelovala z vami in z državami članicami, kot tudi s kolegi v komisiji, zato da bomo resnično dobili enotni trg na spletu za dobro komercialno vsebino in kulturno vsebino, kot tudi za storitve, ki si jih sedaj še ne moremo zamisliti. Digitalna agenda komisije pomeni, da bom delala na podlagi poročila Evropskega parlamenta 2015.eu, e ki ga pripravlja gospa Del Castillo. Verjetno se strinjate, da so ta, vsa ta področja samo pot do cilja. Naj gre za projekte, kot je Evropejana, ki ohranja našo zgodovino ali pa za varnost Evrope, če obstaja digitalna vrzel, je cilj tukaj isti, da bi našli dobre rešitve za boljše življenje naših državljanov. Kako lahko dosežem te cilje, kako lahko izvajam te ideje. Evropski parlament je veliko prispeval k končnemu paketu Telekom in audiovizualnemu paketu na direktive. Mi moramo spremeniti potencial v dobro prakso, kot je naprimer večletno načrtovanje spektruma. Seveda potrebujemo podporo za države članice, moramo pa biti tudi strogi do tistih, ki kršijo ali pa ignorirajo evropsko zakonodajo oziroma jo ne izvajajo znotraj časovnih rokov. Če me boste potrdili bom sodelovala z industrijo in z vsemi akteri za to, da bi lahko dosegli inovativne prispevke k digitalni agende. Ta situacija mora biti pozitivna za vse, kajti le tako dobimo najboljše rezultate. Lahko vam pa zagotovim, če S tem ne bo prišlo do rešitev, morajo javne oblasti prevzeti odgovorno za to, da se doseže naše skupne cilje. Za konec naj omenjam razloge, zakaj se tako zanimam za to področje. Sama sem zelo navdušena nad področjem digitalne agende. Kot komisarka za konkurenco, sem uspela povezovati ljudi in doseči rezultate. Mislim, da vam, da vam ni treba povedati, da s tem nisem vedno pridobila novih prijateljev, vendar pa vsi vejo, da sem jasna, neposredna, transparentna in da se držim poti za čim boljše rezultate za naše državljane. Povezovanje ljudi, doseganje rezultatov, ukrepanje na področju interoperabilnosti, odprtih standardov, več možnosti za potrošnike v širokoposovnih mrežjih, predvajanju trgu na svetovnem spletu obljubljam, da bom povezovala državljane, industrijo in akterje na tem področju od idej in izvajanja v praksi, pa upam, da bom lahko dokazala, da lahko storim oboje, da bom lahko prispevala k digitalni prihodnosti. Poslušala bom vaše nasvete in iskala vašo podporo, če me boste potrdili. Ponujam vam tudi tesno sodelovanje. Najlepša hvala. Thank you. Herzlichen Dank. Erste Frage. Najlepša hvala. Prvo vprašanje bo zastavila gospa Del Castillo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospa Krus v imenu moje skupine vam izrekam dobrodošlico na tem zaslišanju. Predsednik komisar je najavil v svojem političnem programu, da bo prihodna komisija razvila digitalno agendo s tremi cilji to je, da premostimo ovire za razvoj digitalnega enotnega trga, ki bo konkurenčen, da bomo spodbujali investicije v hitre mreže in da bomo delovali za široko pasovno omrežje. Naslednji mesec bomo razpravljali v Evropskem parlamentu o tem in upam, da bomo lahko prispevali k vašim ciljem. Dobro delovanje digitalne agende je nujno potrebno za dobro delovanje evropskega gospodarstva. Vsi vemo tudi, da smo še zelo daleč od tega, da bi dosegli dobro delovanje enotnega trga na področju storitev na svetovnem spletu. Zelo daleč smo od tega, samo 7 odstotkov transakcij po svetovnem spletu prihajajo iz potrošnikov, ki delujejo čezmejno. Samo 7 odstotkov transakcij je čezmejne narave. Povedali ste veliko ukrepov, vendar pa me zanima, kateri ukrepi bodo prednostnega pomena za doseganje digitalnega enotnega trga. Gospa Krus, izvolite. Čas za odgovor. Um, Gospod predsedujoči, gospa poslanka, omenili ste področje, ki je prednostnega pomena ne samo za predsednika Barosa, ampak za vse, ki so sodelovali pri sestavitvi nove komisije. Naj omenim. Eh, nekaj vprašanj, preden se lotim vprašanja prioritet. Če govorimo o digitalni agenciji, agendi in če to ni cilj sam po sebi, ampak je sredstvo za to, da bi dosegli spremembe v Evropi, informacijska in komunikacijska tehnologija lahko prispeva k eh, boljšemu življenju državljanov, podjetij, ustvarjanje rasti, delovnih mest, kakovosti življenja in tako dalje. Mislim, da imamo tukaj kar nekaj prednostnih nalog. Potrebujemo resnične, resnični digitalni enotni trg na svetovnem spletu. Ta trg potrebujemo. S tem bomo uvedli ogromno spremembo. Želim združiti akterje in prepričana sem, da ste slišali za okroglo mizo o digitalni agendi. Gre za tveganje pri združenju akterjev, ki se ponavadi srečujejo le na sodiščih. Prišlo je do uspeha in mislim, da bi to korak naprej v pravo smer. To je zelo dobro izhodišče za to, da bi premislili o vsebini digitalnega enotnega trga. vem, da ste bili zelo konstruktivni pri tej pobudi, ki je sprožila javno posvetovanje in pomagala pri oblikovanju politike za odpravljanje ovir na tem področju. Želimo poiskati boljšo vsebino in več zaščite za lastnike pravic. Skupaj s komisarjem Barnijem načrtujem za takšne vrste prioritet in poskusili bomo govoriti manj in okrepati več. Najlepša hvala. Še dodatno vprašanje. Glede na regulativni okvir, zakonodajni okvir, imamo cilj, da bi zmanjšali um, regulacijo do te mere, da bi tukaj delovala predvsem Konkurenca. Glede na to, kakšna je vaša preteklost, ko ste delali kot komisarka za konkurenco, kako boste izpeljali zmanjšanje regulacije na tem področju? Mislite, da bi odprava takšne regulacije pripomogla, oziroma lahko, če bi to lahko izvedli do konca tega mandata? Če to pomeni pet let, potem da. Dankeschön. Frau Trautmann. Najlepša hvala, gospa Trautmann. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, predsednik. Gospa Kruz, tako kot eh, mi dobro veste, da mora digitalni sektor igrati res gonilna sila pri oživitvi našega gospodarstva in mi vsekakor želimo slišati vašo angažiranost, vašo voljo, da boji na evropski ravni vodili resnično industrijsko politiko, ki se zdi, da je zadnje čase oziroma vsaj do sedaj bila nekakšna kletvica v vrstah eh, komisije. Skratka, pomembne so investicije v omrežje, ki ustvarjajo nova delovna mesta, ki ustvarjajo storitve, ki so cenovno dostopne za naše potrošnike. Včeraj smo imeli zaslišanje z gospodje Ginkuen, s katero si delita del svojega portfelja in zanima me, ali imate podoben pogled na to vprašanje, kako nameravate sodelovati z njenimi generalnimi direkcijami eh, na področju zagotavljanja konkurenčnosti na vašem portfelju in od vas pričakujemo natančne, konkretne odgovore. Gospa Kruz. Eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poslanka me sprašuje, če bom podprla pristop industrijske politike. Upam, da me bal, malce bolje poznate. Zelo sem pragmatična, tukaj ne bi morala biti bolj nizozemska in zato se že veselim dobrih rezultatov. če bom imela priložnost za to, da storim tisto, kar potrebujemo na področju eh, digitalne agence, agende in ko govorimo o sodelovanju s tistimi, ki so upleteni v ta razvoj, moramo doseči investicije v infrastrukturo. Mi pravimo v komisiji, da potrebujemo 100 odstotno širokopasovno pokritost, potem ni nobena skrivnost, da moramo začeti takoj, že jutri. Če ne, nam to ne bo uspelo. Če to imenujete industrijska politika, potem sem na vaši strani. Zame je najbolj pomembno, to je zelo hitro, seveda. Vendar pa mislim, da ko govorimo o tem delu digitalne agende, ko govorimo o celotnem pristopu za 100-odstotno široko pasovno pokritost v Evropi, potem se moramo tega lotiti zaradi dveh razlogov. Zaradi tega, ker bomo s tem povečali našo konkurenčnost, da bomo dobili prednost pred temi, ki so ravno tako aktivni na tem področju. Res pa je, da to predstavlja odlično priložnost za spodbujanje gospodarske rasti, za ustvarjanje delovnih mest. In ko govorimo o takšnih investicijah, potem veste, da s tem lahko začnemo že naslednji mesec. S tem bomo oblikovali politiko za oživljanje gospodarstva in za ustvarjanje delovnih mest. Gospod Trotman. Oui, je ne suis pas. Ja, moram reči, da eh, še nisem popolnoma na vaši strani, kajti vaš odgovor me ni popolnoma zadovoljil, še posebej tisti del, ki je govoril o inovacijah. Ampak rada bi vas vprašala tole. Državljani od eh, svojih političnih voditeljev pričakujejo spoštovanje temeljnih pravic. In verjetno poznate razpravo, ki smo imeli v svežnju o telekomunikacijah glede interneta v kontekstu zaščite zasebnosti in eh, pravice do eh, obrambe. In zanima me, kako boste zagotovili, da ta zakonodaja ne bo z morbitno mednarodno konvencijo, kot naprimer akta ali eh, preko prenosa v nacionalno zakonodajo, nekako spremenila eh, svojo vsebino. Zanima me, ali nameravate z gospo Redingovo temu odločeno nasprotovati. Hvala. Uh, ne potrebujem veliko časa za to, da vam povem, da sem za in da popolnoma podpiram temeljne soboščine. Tukaj mislim, da se popolnoma strinjava. Če govorite o trgovinskem sporazumu v zvezi z bojem proti goljufijami, potem nam lahko povem, da sem se s Karlom de Guhtom pogovorila o tem vprašanju. Cilj pogajanj je, da bi ustvarili mednarodni okvir za to, da bi dobili mednarodni sporazum za boje proti piratstvu, goljofijam in tako dalje. In da bi izboljšali sistem sodnih procesov za takšne primere. Imamo partnerje pri pogajanjih, ki vedno znova poudarijo pomembnost interneta O tem besedilu se še nismo dogovorili. Imamo prve predloge strani ZDA in komisija želi doseči, da bi mednarodni partnerji zagotovili enako raven zaščite intelektualne lastnine, kot velja v Evropski uniji z vsemi jamstvi, ki izhajajo iz našega pravnega reda. Komisija bo zagotovila, In Karel se s tem popolnoma strinja, da želimo doseči jamstva, ki jih potrebujemo. Komisija se strinja z harmonizacijo na tem področju. Ne bo prišlo do harmonizacije preko stranskih vrat. Mi se držimo tega, da morajo oni pristopiti na našo stran in to je vse. Gospa Ek prosim, da se držite časovnih omejitev tudi gospa Kruz, če ne, vas bom moral prekiniti. Če ne, ne bodo vsi prišli na vrsto za vprašanja. Kolegica Ek. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu moje politične skupine bi vas rada prisrčno pozdravila na zaslišanju. Internet je res odličen inštrument za inovacije in za napredek, da pa se države lahko same odločijo. To je sedaj malce omejeno in nekatere države želijo nadzorovati, kaj se dogaja. Pomislite samo na primer Google na kitajskem. Sprejeli smo svežen o telekomunikacijah. in želimo, želili smo liberalizirati to področje. Boste sledili te poti in da ne boste dopustili, da bi prišlo do reguliranja strani držav članic. Gospa Krus. Um, Strinjam se s tem, mislim, da se s tem strinjamo vsi da je neutralnost interneta nujno potrebna. To je moja osebna želja. Ta del sem si označila celo s narisanim srcem. To je za vse zelo pomembno ohraniti. Moramo neutralno, neutralni značaj interneta. Imamo pa veliko razlogov za to, da smo zelo pozorni glede novih tveganj za to neutralnost, ki prihajajo iz različnih virov. Blokiranje ali diskriminacija storitev glas preko internetnega protokola je samo en od teh primerov. Tukaj moramo biti zelo dosledni, zelo transparentni, zato da zagovarjamo naše stališče. zato da bomo z revidiranimi pravili na področju telekomunikacij samo povečali in okrepili transparentno za naše potrošnike. Omenili ste primer Google na kitajskem. Mislim, da se vsi strinjamo s tem, da gre za primer, ki je pokazal, da imamo zelo visoko raven napadov na spletu ti zločinci so zelo ustvarjalni. Če bo prišlo do napadov na aktiviste človekovih pravic na kitajskem, bo prišlo do jasne kršitve temeljih soboščin, kot je svoboda do izražanja. To je en glavnih ciljev komisije in Evropskega parlamenta. To je povezano tudi s svobodo mišljenja ta incident kaže na to, da ne smemo imeti ko, za samo po sebi eh, razumljivo, da se vsi strinja z našim stališčem. Veliko mladih je še posebej zaskrbljenih zaradi takšnih vprašanj povezanih z integriteto in pravnimi vprašanji. Eh, stranka na švedskem se ravno tako ukvarja s tem vprašanjem. Mogoče bo varuh za človeko pravice v Evropski uniji dobil pristojnosti na tem področju, ko bo šlo za vprašanje zasebnosti. Point, that... Razumem, kaj želite povedati, vendar pa mislim, da to ni njegova odgovornost. On je tisti, ki je odgovoren za Eh, notranjo plat naše organizacije, tako rekoč. Mislim, da obstajajo tudi eh, še druge možnosti, ampak dovolite mi, da razmislim o tem in eh, se kasneje na to vrnem v razpravi z vami in z vašimi kolegi. Gre za zelo pomembno vprašanje, ampak ombudsman v tem primeru mislim, da to ne bi bila dobra rešitev. Najlepša hvala, kolega Lambert. Uh, bienvenue, madame Cruz, au nom des Verts. Euh, nous avons apprécié. Hvala lepa, gospa Cruz, v imenu zelenih. Cenili smo vaše delo v okviru generalne direkcije za konkurenčnost. Želeli bi se, da bi tam nadaljevali, čeprav ne dvomim, da boste tudi tukaj dobro opravili svoje delo. Bo pa seveda vaš naslednik moral dati vse od sebe, da bo lahko dosegel raven vašega dela. Zanima pa me eh, vprašanje neutralnosti interneta. Pravite, da je to orodje, ki predstavlja javno storitev, je pa to tudi orodje za demokracijo. Na ta način se izvršuje pravica do obveščenosti eh, in eh, pravica do izraženja. In zanima me, če bomo uporabili tukaj, oziroma uveljavili načelo neutralnosti, bo potrebno opraviti tudi določene tehnološke izbire. in to seveda ima vpliv na neutralnost spleta. Ta tehnična vprašanja so vprašanja, s katerimi ste se soočali v primeru, v primeru Microsoft, naprimer, in zanima me, kako nameravate obravnavati tehnološki vidik neutralnosti spleta, da bi na ta način zagotovili, da bo medmrežje resnično ostalo neutralno. The, the... Sound, yes, it's... I, I got your. You want me in English or? No, no, no, no. So. Yeah. Kleine tehnične probleme. Nekaj tehničnih težav torej, ampak vse je odlično organizirano. E, imamo e, veliko naprav, ampak vendarle gre vedno znova kaj e, narobe. Ampak e, te minute bomo potem morali tudi odšteti. So Zdaj deluje. Mislim, da ste razumeli prej tudi švedsko. <laughs> To je eh, samo zato, da malo zapolnimo čas. Ja. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruz, eben noch von Kollegen, oder soll er die wiederholen? Uh, Ste razumeli vprašanje, gospod Kruz, ali naj ga kolega ponovi? Mislim, da mi bo uspelo, šlo je za Microsoft in za. Eh, omrežno neutralnost. Šlo je za eh, izbiro tehnologije, ki eh, je pomembna tudi za omrežno neutralnost. Kaj boste torej tukaj naredili v svoji novi vlogi? Ključno je, da ne zapiramo možnosti za določene tehnologije. Obstajati mora možnost za te tehnologije, govoriti moramo o odprtih virih in Eh, vse to moramo vključevati, kajti sicer se lahko zgodi, da eh, dominantni akter eh, zlorabi svoj položaj in to se ne sme zgoditi. Torej, res potrebujemo jasno in brezkompromisno neutralnost. Če torej lahko nadaljujem, Eh, kar zadeva vlogo IKT eh, ne samo v nizkoogličnem eh, gospodarstvu, ampak v gospodarstvu, ki porablja malo virov, če govorimo o mobilnosti in tako dalje. Katere so tiste dejavnosti, ki jih želite pospešiti za to, da bi izboljšali učinek IKT na naše delovanje in življenje? Uh, No, tukaj je kar nekaj stvari v sodelovanju z drugimi kolegi, seveda. To je tista privlačna plat tega resurja. Ne gre za neko strogo omejeno območje, govorimo tukaj o zdravju, e-zdravju, torej o kulturi, o trgovini, o gospodarstvu, o enotnem trgu, o energetiki. In eh, vsi skupaj bomo potem sprejeli pobude, če naprimer govorimo o energiji, eh, je dejansko možno uporabiti pametne števce, ki bodo eh, naprej sporočali vašo porabo energije. Potem, kar zadeva trajnostni razvoj, dejansko je z razvojem tehnologije tukaj mogoče narediti velike proboje. In to je tisto, kar me res zanima. Torej, ne gre samo za blaginjo, ki sem jo že omenila, ampak eh, gre za trajnostni razvoj, za varnost pri mobilnosti, za zdravje, za energetiko in tako dalje. Torej, pomembne so tudi pobude na teh področjih. In eh, če me boste podprli, mislim, da eh, se moramo v okviru novega programa Pomoč za raziskave pogovarjati tudi o tem, katere so naše prednostne naloge. Vem, da je ta pripomba morda nekoliko tvegana, ampak do zdaj, v, torej v tem trenutku, se bolj zauzemam za to, da bi izpostavili nekaj področji, ki so zelo pomembna in da smo na teh področjih vodilni, kjer, da dosegamo odličnost, namesto, da bi poskušali pokriti vsa področja in pridobiti druge na svojo stran. E, nikdar ne bomo pridobili vseh in zato je pomembno, da se osredotočimo na nekaj korakov na določenih področjih. In eh, na določenih področjih mislim, da imamo tudi zelo dobre obete. Eh, děkuji, pane pred... Kolega Remek, najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, gospa kandidatka, v pisnih odgovorih in pa tudi v začetku svojega uvodnega govora, omenjate, da želite premustiti digitalni razkorak, sploh ko gre za bolj ranljive skupine prebivalstva. Eh, zanima me, kaj boste storili za starejše, za brezposelne, za mlade, za eh, gospodinstva z nizkimi prihodki, zato da ti ne bodo socialno prikrajšani, ko bomo ustvarjali na eh, znanju temelječo digitalno družbo. Podatki E, Eurostata celo kaže, da prihaja do novih socialnih neenakosti, zato ker določene plasti družbe ne morejo ustrezno uporabljati IKT. Gospa Krus, eh, kar zadovoljna sem z vašim vprašanjem. Eno od e, vprašanj, eh, s katerimi se moramo soočiti, je, da ne živimo več z omrežji in digitalnimi mediji, ampak znotraj teh omrežji in medijev. Torej, eh, to ni več tisto, česar smo bili vajeni in kar smo nekateri zmogli in znali spremljati, ampak zdaj je nujnost, da pravzaprav živimo v tem svetu. In to je tudi eden od izzivov tega uh, portfelja. Uh, obstajajo določene skupine eh, zaradi svojega socialnega položaja ali zaradi svoje starosti, eh, ki so tukaj v slabšem položaju in zelo žal bi mi bilo, če bi tukaj izgubili celo generacijo, eh, ker jim ne bi ponudili pomoči. Zagotoviti moramo, da jih da se ne bodo bali in da bodo se zavedali, da je vse skupaj zabavno, da lahko to popestri njihovo življenje. Eh, Tu je potrebno angažirati eh, države članice in ko bomo imeli 100-odstotno pokritost eh, s eh, širokopasovnimi povezavami, eh, Ne smemo več imeti izgovora, zakaj se ne bi lotili tudi teh skupin. Eh, takrat se moramo potem lotiti izobraževanja in tudi drugih pristopov. To je tisto, kar sem že prej omenjala in nedvomno je še kdo od vas prebral tisti članek v New York Times o Danski in o um, njihovih dosežkih. To so odlične priložnosti za starejše in konec koncev je potem to eh, tudi cenejše od drugih rešitev. Torej, številne priložnosti obstajajo in ne strinjam se z vami, da moramo biti pozorni na tiste, ki se morda še ne zavedajo, eh, kako pomembno je to ali pa se tega niti ne morejo zavedati. Lega, ena vprašanja. Kolega, imate pod vprašanje? Poved, uh, a, uh. Najlepša hvala za odgovor. Imam pa uh, še eno dodatno vprašanje. Uh, To je vprašanje, ki ga je izpostavil gospod Denis De Jong, vaš uh, rojak iz moje poslanske skupine. In tu gre za mala in srednje velika podjetja. Samo 10 odstotkov teh podjetij uh, sodeluje oziroma uporablja uh, hitra uh, digitalna omrežja. Torej, kako to izboljšati, da ne bodo ta podjetja pogotnjena? No, tudi to je ena od mojih bolj priljubljenih tem. kot eh, komisarka za konkurenčnost in državno pomoč sem imela priložnost, da sem se osredotočila na mala in srednje velika podjetja. In uh, zato sem morda tukaj lahko malo bolj uh, Eh, jasna. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo ogromen delež evropskih podjetij in če govorimo o delovnih mestih in gospodarski rasti, moramo reči, da so ta podjetja tista, ki so za to odgovorna. Eh, vsaj moje mnenje je tako, to, eh, zato niso odgovorne vlade in zato moramo ta podjetja jemati zelo resno. In moramo biti na nje posebej pozorni. Uh, In eh, to velja tudi na tem področju, ko gre za državno pomoč, naprimer za široko pasovna omrežja. Tisto, kar me v tem portfelju zelo zanima, je, da bi se osredotočila ne samo na to, kako spodbuditi podjetje, da bodo izkoristila tisto, kar je na voljo, ampak da bi tudi dosegla spodbujanje raziskav, ki koristijo tej kategoriji. Uh, Eh, vsi vemo, da eh, so fanti bolj pripravljeni biti odprti, ampak spodbuditi je treba tudi dekleta za to, da bodo odprti in da bodo ustvarjali inovacije in nove proizvode. Torej, potrebno je vključiti mala in srednje velika podjetja, ko gre za izrabljanje novih priložnosti, pa tudi, ko gre za inovacije. In pogosto gre preprosto za to, da jih je potrebno spodbuditi, da se aktivirajo. Vse možnosti so odprte. Kolega Bontes. Kolega Bontes. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk dat u dat op prijs stelt gospa Krš, vprašanje vam bom zastavil v nizozemščini. Najprej vam želim čestitati. E, moje vprašanje pa se nanaša na notranji trg. Notranji trg v Evropi še ni dokončan, vsaj ne na vseh področjih. Nemčija ščiti nemška podjetja, Francija ščiti francoska podjetja, to še vedno velja in nizozemska podjetja se pogosto zaradi tega znajdejo v težavah. Še posebej pa to velja za podjetja, ki so dejavna na področju telekomunikacij. Zato vas sprašujem, kaj boste naredili za to, da boste zagotovili enake možnosti na področju telekomunikacij. Kajti za svobodo v Evropi je, po mojem mnenju, zelo pomembno, da imamo vsi enake možnosti in zato vas sprašujem, kaj boste naredili eh, za to, da boste zagotovili enake možnosti. No, eh, gospod poslanec, eh, pomembno je ne samo, da eh, vedno znova lepo govorimo o tem, kaj vse nam prinaša notranji trg, ampak da vse to uresničimo tudi v praksi in da vse to dejansko deluje. Mislim, da smo nedvomno vsi mnenja, da še nismo uspeli uresničiti vsega. E, sama nikakor e, ne dvomim o tem, da je dejansko potrebno še marsikaj storiti, ampak sem malo manj negativno nastrojena kot vi. E, ne gre vse pri meni, ne samo za telekomunikacije, ampak nasplošno, ker eh, za celoten notranji trg v sedanjem resurju vem, da če je gospodarstvo v težavah, se pojavijo protekcionistične težnje, to smo zdaj doživeli, ampak eh, kadar se to pokaže in uh, se na to odzovemo, so reakcije običajno pozitivne. Uh, Eh, vemo, da je komisija večkrat ukrepala in eh, vemo, da ne moramo ravnati v nas da nišče ne more ravnati v nasprotju z evropskimi pogodbami. Eh, specifično pa, kar zadeva telekomunikacije, na tem področju je dejansko tako, da liberalizacija telekomunikacij predstavlja um, nekaj, kar je zelo uh, dobro opravljeno v nekaterih državah, v drugih državah pa pač priložnosti in možnosti niso za vse enake. In vsekakor bom zelo pozorno spremljala, kaj se po državah dogaja. Ne bom eh, vedno ukrepala, če se bo kdo pač eh, kar tako pritožil, da konkurenca ni pravična, ampak na podlagi eh, dejstev, na podlagi informacij bom eh, Eh, podrobno razmislila o tem, kaj lahko naredimo in bom stopila v stik s eh, prizadetimi državami in podjetji. Kolega, imate dopolnilno vprašanje? Najlep, ne, zahvaljujem se kandidatki za jasen odgovor. Najlepša hvala, gospod Rubih. Najlepša hvala, gospod predsednik, eh, spoštovana uh, gospa kandidatka. Zelo me veseli, da bomo tukaj lahko razčistili nekaj vprašanje. In zanima me, kar zadeva gostovanje, kje se bo pokazala razlika v vaši vlogi uh, od prejšnjega resurja na področju konkurence in zdajšnjega resurja. Uh, kajti zdaj smo uh, določili um, zgornjo mejo, uh, koliko je dovoljeno zaračunati za uh, posredovanje enega megabajta podatkov, tu je en uh, evro, medtem pa doma za to isto storitev uh, plačujem en cent. Če pa te podatke dobim v Belgijo, potem eh, tukaj plačam 13,9 eh, evra, torej od enega centa do 13,9 eh, evra. Eh, ravno tako tudi, kar zadeva pogovore, ugotavljamo, da večina operaterjev upošteva predpisane cene, večinoma pa eh, imamo doma tarifo 4 centov v primerjavi z 52. In eh, kot nekdanja komisarka za konkurenco in kot eh, bodoča komisarka za digitalno agendo me zanima, kako to vrednotite. Gospa Kres, no, eh, upam, da bom dosledna in če me boste podprli, upam, da ne boste opazili, da bi zdaj eh, počela stvari drugače, kajti gre za eno in isto stvar. Eh, gospod predsednik, vem, da odgovarjam zelo pomembnemu članov parlamenta na področju gostovanja in vem, da zelo dobro poznate ta dosje in v preteklosti ste mi tudi posredovali določene informacije, ki eh, so me eh, spodbudile k spremembam. In eh, samo po sebi mislim, da je zelo dobro, kar je bilo eh, doseženo. Čestitke gospe Reding, čestitke parlamentu. Tu je bilo res eh, odlično sodelovanje. Eh, In glede na to, da smo sprejeli eh, te korake v letih 2007 in 2009, lahko rečem, da smo dosegli že precej. Ampak eh, zdaj eh, se moramo letiti še tistega, kar nam je ostalo, torej prenos podatkov, ki ste ga omenjali. Torej nadaljevati moramo in idealna rešitev Eh, bi bil seveda trg gostovanja brez kakršnih koli mesa, eh, eh, meja, vendar pa ne vem, če je pet let tukaj dovolj. Vendar pa je morda dobro, da si zastavimo zelo ambiciozne cilje. Za potrošnike pa prekoračitev notranjih meja ne bi. Eh, smelo vplivati ali pa bi moralo samo minimalno vplivati na storitve, ki so jim na voljo in eh, cene storitev. Ampak počakati moramo na rezultate študije in potem bomo analizirali, kaj dejansko obstaja na terenu in mislim, da ko bomo to eh, analizo izvedli, vam lahko vse te podatke tudi posredujem, če me boste seveda potrdili. Gospod Trubik, še nekaj trenutkov imate. Ja, ali to pomeni, da nameravate predložiti uredbo o, o gostovanju v, v tretji izvedbi? Gospod Kruz, uh, eh, vaše odločitve in odločitve, ki so del uh, Eh, telekomunikacijskega svežna pomenijo, da se moramo zavedati, da je to novo področje. To ni novo področje samo za vas na podlagi eh, Lizbonske pogodbe z razširjenimi pristojnostmi, eh, ampak je to novo tudi za nacionalne regulatorje in tukaj je potrebno eh, tesno sodelovanje in tu bo veliki ziv tako za nacionalne regulatorje kot za parlament. Počakati moramo na umestno poročilo ki ga bomo dobili letos poleti, potem čez eno leto pričakujemo končno poročilo in potem upam, da bomo lahko sprejeli jasne sklepe. Ravno tako pa želim jasno povedati, da moj cilj ni, da bi eh, vedno imeli neke uredbe o gostovanju. Konec koncev bi moral biti eh, trg tisti, ki bo pravil svoje delo. Gospa Ulskok je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa Krs, vidim, da imate na bluzi velik vprašaj. Ne vem, kako naj to tolmačimo, kajti mislim, da smo mi tisti, ki zastavljamo vprašanje, vi pa ste tisti, ki odgovarjate. Uh, Tudi sama se želim navezati na pomembno vprašanje neutralnosti, kajti tu je res ključnega pomena. Komisija je na pobudo eh, parlamenta, še posebej na pobudo gospe eh, Trautmann, eh, začela izvajati pregled in zanima me, ali lahko že danes poveste kaj o tem, kaj je do zdaj ta pregled pokazal. Kajti kolikor vem, je komisija pripravila eh, nek dokument eh, za, v razmislek o neutralnosti in eh, kolikor sem videla, ta dokument je zelo zmeden. Lahko torej prispevate k temu, da bomo razrešili to vprašanje. Mm, torej, najlaže vam odgovorim svojo broško te, to sem zavestno izbrala, ampak vsekakor s, uh, vam lahko zagotovim, da počnem vse, kar je v moji moči, da odgovarjam na vaše vprašanje, ampak vendarle ne vem, kakšen bo izid tega zaslišanja in to sem imela v mislih, ko sem izbrala uh, to broško. Um, kar pa zadeva umestno poročilo. Ne vem, kakšni bodo končni sklepi, toliko vam lahko povem ampak uh, vsaj, kar se mene tiče, moramo ustrajati pri tem, da je potrebno okrepiti tržne sile, konkurenčnost in preglednost, zato da bomo imeli odprto in eh, Neutralno omrežje, sicer bomo eh, zamudili številne priložnosti in to sem že povedala v odgovoru na eno od prejšnjih vprašanj. Neutralnost je torej ključna in eh, tukaj se ne smemo odločiti za kakšno drugo pot. Gospa kolegica, imate dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala za odgovor. Ampak eh, zmeda v tem dokumentu morda izhaja iz tega, da pod omrežno neutralnostjo razumemo eh, različne stvari, ampak morda nam lahko poveste, kako vi gledate na to, kaj to pomeni po vašem mnenju. Zame je neutralnost in razumem, kaj želite povedati, obstaja določena zmeda, če eh, se diplomatsko izrazim in. ključno vprašanje je, ali mrežni operaterji in ponudniki internetnih storitev lahko izvajajo nadzor in omejujejo dostop uporabnikov do določenih vsebin. Zame, kadar se kaj takega dogaja iz komercialno motiviranih razlogov, je to nespremljivo. In uh, samo kadar gre za varnostna vprašanja, uh, ali kadar gre za eh, nezaželeno pošto, naprimer, če omenim dva primera, je pa seznam daljši, eh, se lahko o tem pogovarjamo. Iz eh, komercialno motiviranih razlogov pa to ni spremljivo, kajti potem to ni več neutralnost. Zdaj, Hvala lepa, naslednji je kolega Hökmark. Najlepša hvala, predsednik. Eno najpomembnejših vprašanj, eden največjih izzivov, s katerimi se bomo soočili v prihodnih letih, je, kako se lotiti tako imenovane digitalne dividende. To bo ključni odgovor na vprašanje, kako razviti Evropo v najnaprednejšo regijo v svetu, kar zadeva informacijske tehnologije vseh vrst. In mene zanima, kako nameravate postopati v zvezi z tako imenovano digitalno dividendo, da bo dodelitev spektra, ponudila kar se da veliko priložnosti za razvoj najrazličnejših oblik storitev. Hvala lepa. Predsednik, moram reči, da ko govorimo o tem vprašanju, o vprašanju digitalne dividende, vsekakor obstajajo velikanske priložnosti. In eh, priložnost se ponuja že v sami spremembi sistema. To je res ogromen sistem, torej prehod z analogne na digitalno televizijo. Eh, že samo to bo omogočilo eh, TV eh, hišam in drugim radiodifuzijskim hišam, da stvari bistveno spremenijo. In to moramo spodbuditi, resnično moramo izkoristiti notranji trg in moramo kar se le da harmonizirati to področje. Kajti, če bodo države članice ravnale na različne načine, potem bomo določene prednosti tukaj izgubili. Učinkovita izraba spektra torej prispeva k doseganju naših političnih ciljev. To je to, kar vas zanima. Zadeva bi lahko bi bila mnogo bolj kvalitativna, lahko zagotovimo mnogo večjo izbiro, bi pa omenila dva vidika, če smem. Komisija je prosila države članice naj zaključijo z vsemi pripravami na preklop z analogne na digitalno televizijo, rok je zdaj 2012. Druga zadeva, ki pa bi jo rada omenila, pa je, da potrebujemo tudi usklajen pristop nacionalnih pristojnih organov za odpiranje spektra novim inovativnim storitvam. In vsekakor bomo delali na tem, da bomo dali na voljo harmonizirane tehnične pogoje za tiste države članice, ki se bodo odločile, da je potrebno odpreti tako imenovane 800 MHz spektr za brezžično komuniciranje. Oktobra lani smo imeli kar nekaj usklenih ukrepov strani nacionalnih pristojnih organov za odpiranje spektra konkurenčnim in inovativnim novim storitvam in to je treba še spodbujati in mislim, da nas čakajo veliki izzivi na tem področju. Gospod Hökmark, še eno vprašanje? Najlepša hvala. Ja, mislim, da je ta odgovor dober. Bi pa rad povdaril še enkrat in izpostavil še enkrat, kako nameravamo postopati tukaj, kako boste uravnavali različne interesne konflikte, kar zadeva nove in stare tehnologije in izkoriščenje novih priložnosti. To mislim, da bo zelo kompleksno, zelo pomembno vprašanje, ki ga bo potrebno obravnavati in na nek način bo to tudi temeljnega pomena, če želimo zagotoviti in vzpostaviti enoten digitalni trg v Evropi in če se zdaj želimo izogniti sistemom gostovanja v nacionalnih omrežjih. To bo, mislim, da zelo pomemben izkoristek te digitalne dividende, da bomo lahko lastno tehnologijo uporabljali tudi čezmejno. Odgovor. E, tri zadeve bi vam odgovorila. Najprej vaša lastna pobuda, torej vrh, vrhunsko srečanje o radijskem spektru. To bomo organizirali v sodelovanju med svetom, komisijo in parlamentom. Mislim, da je to odlična pobuda Evropskega parlamenta in mi, komisija, bo tukaj vsekakor priskočila na pomoč. Drugo, potem na podlagi sklepov, ki bodo sprejeti na tem vrhu, bo potrebno pripraviti program za politiko radijskega spektra in sicer na večletni ravni. No in potem pa bo vsekakor treba poprositi države članice naj ugotovijo, kakšne so razlike. Obenem pa se treba zaveriti tudi e, eh, neutralnosti spleta z vidika enakopravne obravnave v narekovajih starih na, eh, tehnologij napram novim in tudi obratno. Potreben bo torej proces spremljanja, ki bo na koncu koncu zagotovil to, da bodo sklepe, ki jih bomo sprejeli, ustrezni. Če pa ne, pa bo treba zadevo seveda ustrezno popraviti. Hvala lepa. Kolegica Tikal je naslednja. Najlepša hvala spoštovana kandidatka za komisarko. Upam, da to vprašanje oziroma ta vprašaj, ki ga imate, izkazuje tudi pripravljenost na dialog. Še preden nam moje vprašanje. Direktiva o storitvah določa, da bomo z januarjem 2010 morali zagotoviti dostop do ustreznih podatkov vsem ponudnikom storitev. Imeti morajo torej enotno dostopno točko, ki bo na voljo po elektronski poti. Ampak tega cilja še nismo dosegli iz eh, razno raznih pravnih in praktičnih ovir. Potrebujemo digitalni certifikat za sodelovanje na eh, elektronskih dražbah in tako naprej. In zanima me, kakšno je trenutno stanje programa E2010 in kaj nameravate storiti, da bi izboljšali konkurenčnost evropskega gospodarstva skozi razvoj informacijske družbe. V mislih imam široko pasovni dostop, eh, elektronsko obračunavanje storitev, e-vodenje in upravljanje oziroma e-uprava in tako naprej. Gospa Kruz, ja, časovnice se resnično nismo držali vsaj ne v tolikšni meri, kot je bilo to obljubljeno. Ampak to mislim, da ne sme biti razlog, da bi zdaj izgubili tisto pravo usmeritev. Čim prej bomo to rešili, bolje bo. Mislim, da ste tudi že sama povedala, kaj je tisto, kar nas še čaka. Prioriteta pa je ta, da morajo ponudniki storitev biti prepričani, da če od enih zahtevamo, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, da bodo vedeli, da enako zahtevamo tudi od drugih. To bom vsekakor budno spremljala, eh, izvajala pritisk, kjer bo to potrebno in če zadeva ne bo v naši pristojnosti, bomo o tem govorili tudi z nacionalnimi regulatornimi organi in tudi z vami. Hvala lepa, gospod Tikev, dopolnilno vprašanje. Hvala lepa. Naj torej razumem, da bomo z načrtom E2010 nadaljevali z vse bolj ambicioznimi cilji. Naj tudi omenim, da razvoj komunikacijske infrastrukture, eh, dostopnost informacijskih sistemov, dostopnost samih informacij, zagotavljanje informacijske varnosti, eh, varovanje pravic uporabnikov, vse to je ključnega pomena za uspešen razvoj informacijske družbe. Lansko leto je 40 odstotkov evropejcev ostalo brez eh, spleta oziroma ni imelo dostopa do interneta. In zanima me, kakšne ukrepe nameravate zagotoviti, da bomo imeli 100-stotno pokritost eh, s širokopasovnim dostopom, vključno z perifernimi območji. In kaj nameravate storiti tudi za zagotavljanje dostopa za invalidne osebe? Ja, štiri vprašanja so bila tukaj predsednik. Če odgovorim na prvo, odgovor je da. E2010 bo strategija, ki bo tekla naprej in tukaj nikakor ne bomo izgubili cilja izpred oči. Zakaj vsi ne izkoriščajo možnosti in priložnosti, ki so na voljo? Pustimo zdaj pokritost z dostopom, ampak vprašanje je, zakaj ljudje ne uporabljajo teh storitev tam, kjer so na voljo. Nekaj zadev, ki bi lahko stvari pomembno spremenilo, je predvsem povezanih z zaupanjem in z varnostjo. Zanimivo je bilo ugotoviti, vsaj ko smo govorili o finančnih storitvah eh, ali storitvah, kjer resnično moramo biti prepričani, da ne bo prišlo do udora v zasebnost, do posega v osebne podatke in tako naprej. Tako da to moramo vsekakor upoštevati. Če pa menimo, da je pomankanje zaupanja tisto, ki je ključnega pomena, potem mislim, da moramo ljudi bolje obvestiti, in ozavestiti o tem, zakaj dejansko gre. In včasih to zahteva mnogo več pozornosti z naše strani in strani držav članic, včasih pa gre to zgolj zato, da ljudje pač ne vedo. Potem vprašanje 100 odstotne pokritosti s širokopasovnim dostopom. Vsekakor bom storila vse v moji moči, kar je v moji moči, da eh, pripeljem skupaj vse tiste akterje, ki so za to odgovorni. Na podeželju ni vedno možna standardna rešitev, ampak treba je upoštevati, da z določeno mero državnih pomoči lahko tudi to vrzel še zapolnimo, da bomo dejansko dosegli 100 odstotkov. Kar pa zadeva dostop za invalidne osebe, to je vsekakor tudi na seznamu naših prioritet predsednik. Gospa Kruz, kolegice in kolege, res se moramo držati časa, kajti bojim se, da na koncu nekaj kolegov ne bo imelo dovolj časa, da zastavi svoje vprašanje. Tako da prosim, da se držite dogovorjenega časa. Naslednji pa je gospod Kancijan. Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Zelo pomembno in tudi zelo občutljivo nalogo imate pred seboj. Trajnostni razvoj na tem področju mora zagotavljati varnost, zagotavljati boj proti goljofijam, eh, prav tako mora preprečevati kršitve vseh vrst, predvsem pa mora zagotavljati svobodo in varovanje zasebnosti. Sam pa bi se osredotočil na avtorske pravice. Digitalizacija literarnih del, e-knjige, eh, akademske revije in tako naprej, to je področje, kjer smo že kar dosegli pomemben napredek. Torej, napredek je, na tem področju, na področju dostopa, na področju zaščite avtorskih pravic, pa nismo dosegli prav velikega napredka in eh, slabo izvajanje direktive z tega področja tudi ne doprinese k eh, reševanju teh problemov. Še posebej, če to primerjamo z zakonodajo v ZDA, kjer je obvezno eh, potrditi priznavanje avtorskih pravic. Zanima me, kako namravate spremeniti zakonodajo skupnosti, da bo ta sledila tehnološkemu napredku, z določenimi izjemami seveda, ki so namenjene zagotavljanju kar se da širokega dostopa do uh, informacij in podatkov, predvsem na področju raziskav in razvoja. Gospa Krus, eden zelo občutljivih delov politike Evropske komisije je ravno vprašanje avtorskih pravic. Uh, In to je kot začaran krok. Dokler imamo celo vrsto najrazličnejših nacionalnih predpisov z področja zaščite avtorskih pravic, lahko pozabimo na kakšno vseevropsko eh, pobudo za boj proti piratstvu. Ampak to ni edino vprašanje. Vsi, mislim, v tej dvorani se strinjamo, da tisti, ki so ustvarjalci nekega proizvoda, neke storitve, si zaslužijo za to tudi pošteno plačilo. In če ne bomo uspešno izkoristili priložnosti in pa izziva, ki ga ponuja enotni trg na tem področju, potem bo resnično težko najti način, kako doseči željeni cilj. In cilj seveda je varovanje, zaščita avtorskih pravic. To je pomembno za našo industrijo, to je pomembno za našo kulturo in tudi avtori si to seveda zaslužijo. Komisija bo še naprej spremljala delovanje držav članic na tem področju, prav tako bomo spodbujali takšne zakonske rešitve, ki bojo omogočile čim, širši, čim širšo izbiro potrošnikom in skupaj z Mišelom Banjejem eh, želiva oba najti rešitev za to vprašanje in eh, Vsekakor se bova sedla skupaj in skušala poiskati pot naprej. To, česar se bojim, in to je tudi zadnje, kar bi povedala s tem v zvezi, je, da nas drugi prehitevajo. In Evropa, zaradi tega, ker ne rešuje tega problema, zaostaja. In počasi smo v zadnjem vagonu na tem vlaku, ki pelje mimo. Gospod Kanc, imam dopolnilno vprašanje? Čisto na kratko. Predsednik, moram reči, da sem zadovoljen z odgovorom, ampak gospa kandidatka za komisarko, zelo pazite na časovnice tukaj, ker te zadeve so zelo občutljive in čas je še kako pomemben tukaj. Prosil bi vas, da ste kar se da odprti spodbujanju uporabe novih tehnologij tudi zato, da bodo slepi imeli dostop do digitaliziranih vsebin. Ja, z veseljem bom storila tudi to. Z veseljem. V vaših pisnih odgovorih ste dejali, da IKT tudi lahko pripomore k reševanju izzivov podnebnih sprememb in starajočega se prebivalstva. Veliko eh, proizvodov z področja IKT in nadzornih sistemov imamo, ki lahko bistveno zmanjšajo porabo energije v zgradbah, v prometu, v logistiki, eh, tudi v eh, dobavi elektrike. In zanima me, kaj konkretno lahko storite za to, da bo takšna tehnologija na voljo tudi v vsakodnevni rabi. Hvala lepa. Pri vsem skupaj gre za komunikacijo. Gre za to, da ljudi obvestimo in ozavestimo o tem, kaj je, kaj je na voljo. In včasih se mi zdi, da če ne bomo izkoristili priložnosti, da vključimo vse akterje v to igro, da bo rezultat mnogo slabši, kot če se osredotočimo na to, da jih vključimo. Kajti ogromno ustvarjalnosti je, veliko interesa je, veliko ljudi je vključenih v to in mislim, da je pomembno, da komuniciramo o tem, kaj se dogaja. In to sem skušala tudi eh, zagotavljati v okviru svojega razdanjega portfelja na področju konkurenčnostne politike. In mislim, da je tukaj na tem področju eh, izziv še večji. Kajti tukaj gre dejansko za komunikacije in mislim, da se moramo zadeve samo lotiti. Gospa Holt dopolnilno vprašanje. Hvala lepa. Konkretno vprašanje. Tehnologija GPS je že zelo dobro razvita, ampak niti en center za sprejemanje nujnih klicev v Evropi ne zna uporabljati tehnologije za lokalizacijo posameznika, ki je v nevarnosti. In zanima me, ali imate kakšno koli zamisel o tem, ali imate kakšen koli načrt eh, za to, da bi to tehnologijo dali na voljo službam. 1-1-2, da bodo na ta način uspešneje varovali naša življenja. Kot prvo naj povem, da so vse države članice vključene v ta projekt. Ta pobuda številke 112 je zelo, zelo pomembna. Roki so določeni in tudi tukaj gre za komunikacijo. Ampak zopet na koncu koncev je na državah članicah in kako one razumejo svoj, svojo vlogo pri tem tako pomembnem projektu. Treba je upoštevati, da gre tukaj za reševanje človeških življenj, zelo, zelo številnih človeških življenj. Hvala lepa. Gospod Cukalas. Najlepša hvala, predsednik. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, gospa kandidatka za komisarko. Tukaj le sem, če me ne vidite. Trije kolegi pred menoj so že govorili o neutralnosti spleta in če dovolite, bi vse skupaj na nek način povzel s tem, da vas povprašam naslednje. Prvič, pravite, da ste se pripravljeni zavezati zaščiti neutralnosti spleta kakšne dejanske ukrepe nameravati sprejeti, da boste to neutralnost tudi zagotovili? Da bo zagotovljena neutralnost in odprtost spleta za evropske državljane. No, prav tako ste govorili o najrazličnejših posegih, kar zadeva protokol VOIP. In zanima me, kakšne ukrepe nameravate sprejeti na tem področju, torej na, na področju internetne telefonije. Gospa Krus, jaz opet skupaj z državami članicami in nacionalnimi regulatornimi organi lahko tukaj storimo korak naprej. Ob tem pa je treba veriti tudi to, da če je že govora o neutralnosti spleta, potem to ni izgovor za to, da internetna telefonija ne bi mogla funkcionirati, ker to je samo drug način uporabe ta iste infrastrukture. In tukaj je treba ukrepati in tukaj je treba potem prisiliti lastnike infrastrukture v to, da omogočajo ta dostop. In tukaj se vračam k temu, kar sem prej odgovorila gospe Ulfskog. Namreč absolutna razlika obstaja med eh, komercialnimi razlogi, zakaj se ne dovoli dostopa eh, ali pa drugimi razlogi, ki bi morda privedli do zaključka, da je zadeva neskladna s predpisi. Ampak še enkrat povem, zadeve moramo jasno spremljati in treba je prav tako jasno sporočiti, da je to zelo, zelo resno vprašanje in to bo vsekakor tudi naše stališče. Dopolnilno vprašanje. Ali menite, da mora spletna neutralnost predstavljati zavezojoč predpogoj za nove, nova telekomunikacijska omrežja, še, še posebej tista, ki bodo izšla iz eh, prednosti, ki jih ponuja digitalna dividenda. Odgovor. Načeloma menim, da je potrebno zagotavljati neutralnost spleta tudi pri novih tehnologijah in pri nadaljem razvoju. Eh, ne zdaj v nedogled, ampak vsaj za enkrat zadeva velja na vseh področjih. Hvala lepa, gospod Kalfin. Hvala lepa, predsednik, gospa kandidatka za komisarko. Vprašanje kibernetske varnosti postaja vse bolj pomembno. Razvoj internetnih tehnologij pa prav tako povečuje tveganje za tako imenovana kritična omrežja in eh, še posebej bi rekel, za državljane nasploh. Kibernetska varnost zahteva ustrezno reguliranje in tudi eh, dosledno izvajanje zakonodaje. Evropska unija se mora, si mora prizadevati za ustrezno ravnovesje med ukrepi zagotavljanja varnega kibernetskega prostora in zagotavljanje eh, spoštovanja temeljnih eh, človekovih pravic in svoboščin. Nekatere vlade tega ne spoštujejo najbolj. In zanima me, kakšna bo vaša agenda na področju kibernetske varnosti? Ali bi bili pripravljeni ustanoviti funkcijo evropskega koordinatorja za kibernetsko varnost, nekatere države to imajo in takšen koordinator bi lahko sodeloval z eh, mrežo 27 nacionalnih koordinatorjev za kibernetsko varnost. In ali nameravate storiti kaj, da bo Evropska unija uspela dohiteti mednarodni razvoj na tem področju, ki je zelo, zelo hiter? Odgovor. Mislim, da se moramo zelo resno lotiti tega vprašanja, ki ga vi omenjate. To je eno tistih vprašanj, kjer ne gre zgolj za vidik kaznivih dejanj, eh, ampak gre tudi za vprašanje mm, človekovih pravic, prej sem to omenila v zvezi z Googlom, ampak mm, to, kar sem danes prebirala zjutraj v enem od časopisov o kibernetski kriminaliteti, eh, ki je bila uperjena proti eni od velikih bank, tam je šlo za to, da so stranke te banke, prejeli elektronsko pošto. Tudi nekaj članov mojega kabineta, mimo grede, je dobilo takšna elektronska sporočila po elektronski pošti. In šlo je za lažno sporočilo od banke, da je potrebno spremeniti geslo, potem vas preko povezave zvabijo na lažno spletno stran, potem pa dobijo vaš, vaše geslo, vse vaše podatke in imajo dostop do uh, vaših računov. In to je bojda potegavščina, ki je zelo, zelo, vsaj izgleda zelo, zelo kredibilna, veliko tovrstnih napadov se dogaja in celo obstaja celo črni trg, kjer hekeri eh, eh, lahko kupujejo razno razne viruse. Eh, eh, podatke o kreditnih karticah, dostopne kode in tako naprej in tako dalje. In več kot milijon virusov te vrste smo leta 2008 identificirali. Torej, strošek kibernetske kriminalitete je v zelo, zelo hitrem porastu. Zavedamo se, da kibernetska kriminaliteta ne pozna meja, to je globalno vprašanje, tako da to, kar ste dejali, da je tukaj treba sodelovati, je absolutno smiselno, kajti v nasprotnem primeru mislim, da se bomo lotili preoskega področja. Ena mojih prioritet za digitalno agendo pa bo tudi ta, da Evropa postane najvarnejše območje na svetu za uporabnike interneta. In upam, da me boste vprašali še nekaj, da dobim nekaj časa, da odgovorim še na ostale vprašanja. Dopolnilno vprašanje. Hvala. Ja, ja, Z veseljem vam ustrežem, gospa kandidatka. Še enkrat bi se vrnil k vprašanju koordinatorja za kibernetsko varnost, kajti eh, v nekaterih državah temu pravijo kibernetski car, cyber car. No, ampak to so posamezniki, ki imajo pooblastila, da resnično sledijo temu, kaj se dogaja in da ugotavlja, kakšne ukrepe je potrebno sprejeti za to, da se poveča varnost na, na spletu. In tukaj je zelo pomembno mednarodno sodelovanje. Še enkrat torej vprašam, ali bi bili pripravljeni ustanoviti takšno funkcijo v Evropski uniji in ali bi morda bili mnenja, da je direktivo o zadrževanju podatkov eh, potrebno na drugačen način izvajati. Eh, vsaj v naši državi, v Bolgariji, policija hoče praktično neomejen dostop do vseh podatkov v zvezi z dostopom do interneta in eh, podatkov o, internet, o eh, mobilnih telefonih in tako naprej. Tako da, kako nameravate zagotoviti, da eh, zagotavljanje kibernetske varnosti ne bo posegalo v človekove pravice? Odgovor, to, kar omenjate, direktiva o zaščiti podatkov, komisarka Redingova in pa komisar pristojen za ta portfelj, boste tista, ki boste odgovorna za revidiranje te direktive, predvsem z vidika problemov, ki ste jih omenili. In mislim, da je še kako pomembno, da smo tukaj popolnoma jasni, da ne izgubljamo časa, da sodelujemo in da skupaj rešujemo ta vprašanja. In tako v javnem kot zasebnem sektorju, mislim, da moramo priti do vseh relevantnih akterjev in jih pripeljati skupaj. Predlagala bi torej pomembno strategijo, ki bo okrepila varnost omrežja v Evropi, vključno tudi z novo ulogo za agencijo Enisa. In eh, tukaj mislim, da bi lahko našli ulogo tudi za omenjenega koordinatorja gospod Fis. Najlepša hvala za vašo prisotnost, gospa Krus. Operaterji niso se vedno pravilno odzvali na trgu telekomunikacij, sedaj pa je gospodarska kriza vplivala na zasebne investicije, nekatere geografska področja niso dovolj privlačna zaradi mm, manjše naseljenosti ali oddaljenosti. Zato ve, me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi z državno pomočjo za vzpostavitev širokopasovnega pasu in mislimo, da je nova generacija telekomunikacij nujno za spremembe in za napredek v, na področju gospodarstva. Kaj boste storili na pol, področju nove generacije in kaj boste storili glede že obstoječih projektov, ki samo čakajo na vašo potrditev? Two lines to take. Dve zadevi. Ta podeželska območja so običajno območja, ki niso tako zelo zanimiva za zasebne investitorje in potem v skladu z smernicami za državne pomoči dovolimo pobudo strani države članice same. Tako da to, to bo možno. K temu pa lahko dodamo še pobudo komisije z lanskega leta ali leta poprej, ne vem. Namreč sredstva so na voljo In eh, presenečena sem, da vsaj za enkrat vse države članice še niso izkoristile priložnosti, ki jih eh, ponujajo ta sredstva in niso izkoristila eh, teh sredstev za projekte v bolj odmaknenih regijah. No, ampak zopet, mislim, da je pomembno tudi o tem komunicirati, ljudi ozaveščati. Drugo področje, kjer pa je velik interes za zasebnikov. Tukaj pa mislim, da se moramo sesti skupaj in to izhaja tudi nekoliko iz mojih izkušenj iz preteklosti, kot sem že dejala, namreč pomembno je, da vse akterje pripeljemo skupaj, vse akterje, ki so vključeni v spletne uh, aplikacije in tukaj je pomembno, da ne le obstoječi akteri, ampak tudi novi akteri na trgu dobijo ustrezen dostop in da se na ta način zagotavlja konkurenčnost na trgu. In eh, ravno pravna opora je tisto, kar je ključnega pomena. To tudi pravijo ti akteri. Pravijo, ja, prav, lahko nas prosite, naj investiramo, ampak zanima nas, kako boste vi zagotovili ustrezno pravno podlago za to v prihodnje, da bomo tudi vedeli, da nas čaka neka pravna gotovost na daljši rok v prihodnosti. Tako da pomembno je, da se usedemo, da si stvari razložimo in da vsi skupaj sedimo in to obravnavamo skupaj. Do Dopolnilno vprašanje, izvolite. Bivši predstavnik Evropskega urada za patente David Sant je dejal, da je direktiva o programski upremi in patentih nekaj, do, kar je ovirano zaradi razdrobljenosti zakonodaje v nacionalnih državah. Vi ste omenili tudi glede farmacevskih proizvodov vzpostavitev skupne agencije za patente za to, da bi dobili nekakšen skupen prostor. Se vi strinjate s, um, stvar, uh, eh, s tem, da bi ustanovili sodišče za patente, preden bi sprejeli to novo direktivo? Gospa Kruz, ja, fascinantno vprašanje. Kot prvo, naj povem, da to sicer ne sodi ravno najbolj v moj portfelj, ampak vendarle, patentni urad opravlja odlično delo. In mislim, da moramo upoštevati dejstvo, da je potrebno storiti naslednje. V praksi si moramo biti zelo, zelo na jasnem ali so patenti za programsko opremo prava pot. Sama to sicer podpiram, mislim, da tudi eh, vi veste. Interoperabilnost, torej medsebojna povezljivost, je zelo pomembno vprašanje. Tudi pri Microsoftu je to bilo ključno vprašanje. In ravno prejšnji teden smo uspeli doseči dokončni dogovor. Torej, medsebojna povezljivost, interoperabilnost programske opreme je nekaj, kar je predstavljalo mnogo boljšo rešitev za potrošnike, za gospodarstvo, tudi za konkurenčnost na trgu. Če pa zdaj govorimo o tem, kakšni standardi morajo biti tukaj upoštevani, potem bom nekoliko bolj previdna tukaj. Ampak nedvomno se bomo k temu vprašanju še vrnili, brez dvoma. In eh, mislim, da bo potrebno predvsem razpravljati o tem, kaj patenti za programsko opremo. In tukaj me resnično zanimajo tudi vaše stališče s tem v zvezi. Dank, jetzt kommen die Kollegen. Najlepša hvala. Sedaj damo besedo kolegicam in kolegom z odbora za kulturo. Najprej damo besedo predsedujoči odbora za kulturo, gospej Pak. Najlepša hvala. Mi v našem odboru se že leta zauzemamo za posebni evropski zakonodajni sistem za televizijske radijske hiše. K temu sistemu spada tudi zelo dobro, dobre javne televizijske in radijske hiše, ki jih um, regulirajo nacionalne države. Torej, kakšen je vaše mnenje o dualnem sistemu in o javnih medijih? Frage, klara antwort. Ja, jasno vprašanje, jasen odgovor. Res je, da gre za jasno vprašanje. Mi smo odvisni od javnih storitev za širjenje televizijskih in radijskih programov. Zato se trudimo za posebne pristope, vendar pa moramo biti jasni pri definicijah, če ne, ne bomo dobili pozitivnega rezultata pri naših razpravah. V preteklosti smo na področju konkurence, mislim, da se s tem tudi strinjate, poiskali možnost in način za ohranjanje raznolikosti. To je zelo pomembno vprašanje. Gre za vprašanje, ki nam je zelo pri srcu v Evropi. Istočasno pa je treba spostaviti konkurenčen trg, kjer se potrošnik lahko odloči in izbira med različnimi vrstami. Izbire. To je zelo dobro, sedaj pa imamo dodatno vprašanje. Rada bi slišala kaj več o konvenciji UNESCO. Zdi se mi, da ste tukaj eh, zagovarjali drugačne stališče kot Barosova eh, komisija. Bili ste proti obvezujočemu značaju konvencije, ste sedaj spremenili mnenje, kaj ti ta inštrument je inštrument, na podlagi katerega lahko mi našo kulturno politiko spodbujamo in jo razvijemo naprej. Nisem vedela, da je prišlo do takšnega razkola. Če vas zanima kulturni del tega delovnega področja, kjer obstaja tesna povezava s eh, vprašanjem, potem mislim, da je nujno, da vzpostavimo to povezavo, če ne bomo izgubili priložnost tudi na področju kulture in medijev. Tukaj obstaja zelo veliko priložnosti za digitalno agendo, kjer lahko storimo še veliko. Gospa Kamrevet, najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa Krus sprejeli smo telekomunikacijski svežen in tam smo v načelih zapisali, da pri digitalni dividendi gre za eh, nekaj, kar je z gospodarskega in družbeno-kulturnega vidika zelo pomembno in da moramo zagotoviti neutralnost kot splošno dobrino, zagotoviti kulturno raznolikost in raznovrstnost kot tudi medijski pluralizem. Postalo pa je jasno, da v dokumentu komisije na področju frankrenčne politike manjka ta družben in socialni vidik. Zopet je v spredu gospodarski vidik. Zato me zanima, če se strinjate s tem, da bi pri aktiviranju digitalne dividende eh, lahko upoštevali tako gospodarske kot družbene in, in eh, kulturne razsežnosti in če je odgovor da, kako boste zagovarjali te interese pri vašem delu. Interesting... Gre za zelo zanimivo vprašanje, kjer sodelujejo tudi države članice in razpravljajo o tem, s čemer se soočamo zaradi posledic nove, zakon, novega zakonodajnega okvira, ki ste ga potrdili. Zato je treba upoštevati in mislim, da bi bilo napak, če bi enostavno izločili kulturo iz tega področja. Upoštevati pa je treba tudi, da gre samo za enega od akterjev, Torej, vemo, da obstaja priložnost, vendar pa ne moremo tega popolnoma ločeno obravnavati. Ja, dank, Najlepša hvala, gospa Krus. Zelo bi bila zadovoljna, če bi imeli ravnovesje med gospodarskimi, eh, socialnimi in kulturnimi vprašanji. Imam pa še eno dodatno vprašanje pri frekvenčni politiki, je res, da bi z um, zemeljskimi frekvencami in z novo tehnologijo zagotovili drugačno širjenje programov, boste zagotovili, da bi ravno ta platforma, platforma ostala torej nam na voljo, da bi lahko zagotovili kulturne interese in da ne bi bili v spredju samo gospodarski interesi. I get your point. I've razumem vaše mnenje, vaše stališče. To sem omenila že enemu vaših kolegov, da potrebujemo neutralnost na spletu, da moramo zagotoviti satelitsko in kabelsko uh, omrežje na isti način, zato da bi lahko razvijali te storitve. Ni vam treba skrbeti, da bomo to odpravili. Najlepša hvala, gospod Kavada. Hvala lepa, predsednik. Spoštovana gospa kandidatka, z naklonjenostjo sprejemam vašo vodno izjavo, vi imate vprašaj na broški, jaz imam več vprašaj v glavi. Ampak zdaj govorimo že več časa o povezavi med eh, industrijo, mm, obrežji in sistemi. Ne govorimo pa o vsebini. Velika katastrofa bo, če se boste v svojem mandatu lotevali zgolj organizacije digitalne industrije, kajti brez vsebin ne bo nič. In potem bo vsebina prišla od drugot in ljudje bodo bolj izkoriščeni, kot pa da bodo uporabniki. Glede na to, da je predsednik komisije zdaj ta segment razbil na približno tri portfelje, me zanima, kako nameravate zagotoviti uspešno sodelovanje z kulturnimi industrijami, s področjem avtorskih pravic in pa tudi s pravili z področja audiovizualne politike. Prav tako me zanima, kako nameravate usklajevati svoje delo z drugimi komisarji, ki jih je predsednik komisije tako zelo skrbno razpršil po drugih portfeljih, kar je po mojem mnenju napaka. Amy, not... Verjetno mi ne boste zamerili, če ne bi podala svojega mnenja o tem, kaj je najboljše za eno področje predsednik je opravil odlično delo, ko je dodelil delovno področje 26 komisarjem, da tega ni vedno prišlo. Mislim, da to ni nobena skrivnost. Sedaj ima vseh 26 komisarjev delovno področje. To pomeni, da na en ali drug način morajo nekatera področja oddati del svojega delovnega področja. Kljub temu pa se opravlja odlično delo. Gre za kooperativni sistem. Komisija je tista, ki sprejema odločitve. Komisija ne more, komisar ne more nikoli dejati, da je sprejel odločitev. To mora podpreti celotna komisija to je prednost, da imam pet let izkušenj in to je, da je kolegijalnost na vseh ravnih zelo pozitivna. V uvodni izjavi sem to že omenila, da gre za področje, ki ima zelo dobre odnose z Mišelom Barnejem, z Andrulo Vasilijo, sedaj poznam samo njihove osebne, eh, osebna imena in to ni dovolj. Tukaj deluje tudi Janez Potočnik, Vivian tudi. To je jasno. In tudi z Mojro Gegen Queen. Gre za to, da se usedemo skupaj, včasih gre za dva komisarja, včasih za več in se pogovorimo o specifičnih temah. Sodelovanje je najpomembnejše. Če se to ne opravlja v kolegijalnem ozračju, potem imate prav, vendar pa sem prepričana, da bo gospod Baroso pozoren na to. In če bo prišlo do problemov, bo ukrepal. Lahko vam zagotovim, da bom kolegijalna in da resnično rada delam v ekipi. Gospod Kavada. Čisto na hitro dopolnilno vprašanje, podobno temu, ki ga je zastavila gospod Doris Pak. Zadnjih 20 let razvijamo zasebne medije v Evropi in dokaj uspešno. Vse je pa kakovost zelo, zelo poslabšala, tudi informiranost državljanov je mnogo slabša. Ali bi bili pripravljeni pomagati javnim TV in radijskim postajam v primeru, da spadajo v ne enak položaj v primerjavi s komercialnimi postajami. And... Raznolikost mi je zelo všeč. Na obeh straneh pa me zanima tudi kakovost, tako na zasebni kot na javni strani. Javno, javni sektor pa ima še večjo odgovornost, da unesejo kakovost s posebno funkcijo odločili se bomo za oboje in mm, mislim, da se strinjamo v tem, verjamem v uravnotežen sistem, kjer imamo enake možnosti za to, da delamo tisto, kar je dobro za našo kulturo, za naše državljane in tudi za naše gospodarstvo. Gospa Tunun Hunštajn, gospa komisarka, da nadaljujem z vprašanjem mojih kolegov odbora za kulturo. Eh, za kulturo. Govorili smo o radiju, kaj pa o uredniki, eh, urednikih, eh, tiska. Obstaja kršitve glede konkurence, slaba kakovost, veliko različnih vrst naslovov, imamo različne vrste publikacij in objav na papirju, na spletu, za komercialne namene kar je danes možno s hitrim razvojem na področju tehnologije. Kako predlagate, da bi ustvarili sistem z dostopom do vsebin za stranke, istočasno pa ne bi škodili interesom urednikov, potrošnikov, istočasno pa bi lahko spodbujali nadaljni napredek eh, informacijske in komunikacijske tehnologije? spodbujati je treba vse, da če bodo ostali pri tem, kar delajo sedaj, potem ne bo rešitve. Dati jim je treba možnosti tudi z novimi mediji za podajanje informacij preko novih medij, sa, medijev. Sama verjam v konkurenčen trg, zato tam mora biti dovolj priložnosti. Ko že govorimo o priložnostih na trgu in o načelu nediskriminacije, boste tako strogi, kot ste bili pri odločitvah kot komisarka za konkurenco. Prihajam iz Polske, zato verjetno veste, o čem govorim. Boste strogi pri tem, da bomo zagotovili načelo nediskriminacije za vse državljane, ki kupujejo na spletu. Imamo na primer primer glasbe iz iTunesa. Kakšen bo vaš ukrep, da boste dosegli, da imajo vsi državljani dostop? Ne nameravam spremeniti mojega značaja zato ste lahko prepričani, da boste še naprej imeli to, kar ste imeli prej. Sem transparentna, predvidljiva in nameravam biti tudi pravična. Moramo pa dodati še to in to je treba predati naprej tudi tistim, ki so udeleženi pri sprejemanju odločitev ali pri razpravah o različnih temah. Da, ko govorimo o spletnem trgovanju in kupovanju glasbe na spletu. To je bilo eno pomembnih vprašanj za razpravo. Na našem zadnjem sestanku eh, s temi moškimi in z manj ženskami ob eh, okrogli mizi smo se dogovorili o načelih in zelo sem bila ponosna, da nihče ni zapustil dvorane. Najprej je kazalo, da se bo to zgodilo, potem pa do tega ni prišlo. Sedaj pa je čas za izvajanje in to bo zelo težko. Lahko pa vam zagotovim, da se bom izredno potrudila za to, da bomo lahko dosegli rešitev za vaš primer. Ne vem pa, zakaj na polskem ni možno to, kar se lahko dobi v drugi državi članici na enotnem trgu. Gospa Hannibal. Hvala lepa. Rada bi se vrnila na to, kar ste že omenili v zvezi vsebino in kakovostjo tukaj sem, na tej strani. Še posebej, ko omenjamo medijski pluralizem, o čemer smo že razpravljali v Evropskem parlamentu, pristop treh korakov, ki ga izvajamo že od leta 2007, ni bil najboljši pristop. V nekaterih bolj, v nekaterih manj. Vendar pa smo v nevarnosti, da bi izgubili na medijski raznovrstnosti glede politične in kulturne vsebine. Mislim, da je to vprašanje zelo pomembno za celotno Evropsko unijo. Zanima me, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli za to, da zagotovimo, da spodbujamo medijski pluralizem po celi Evropski uniji. S tem, da združujemo zainteresirane in akterje zato da gotovimo, kje so težave, kakšne bi bile lahko rešitve, potem pa najdemo način, kako to skupaj rešiti, kajti medijski pluralizem je za vse zelo pomembno vprašanje, tako za vas kot zame. Če se vrnemo na to vprašanje, mislim, da gre za težko vprašanje, kajti nekateri, ki se okvarjali s tem, se zdi, da se nočejo ponagovarjati z nikomer. Mogoče moramo biti bolj močni, bolj aktivni, zato da spodbujamo različna mnenja na, med, v mednarodnih in nacionalnih medijih. Dajte mi priložnost. Zavedam se tega, da je to zelo težko, tem ni nobenega dvoma. vendar pa raje vidim, da je stvar zapletena od samega začetka. Skušali bomo združiti različne pletene strani in ugotovili bomo, kje je mm, resnični problem, če lahko najdemo rešitev, če lahko dosežemo kompromis, vendar pa potrebujemo jasen rezultat, če ne moramo ukrepati. Bedanke mich als Najlepša hvala. Gospa Šak je naslednja. Najlepša hvala. Pozdravljeni, gospa komisarka. Dali ste nam zelo jasno vizijo. Veliko vprašanj je bilo že zastavljenih. Govorite o tehnologiji, o vključujoči infrastrukturi, govorite pa tudi o vpliv tehnologije na demokracijo in na družbo. imamo torej snemanje in pošiljanje v živo, nekatere pa lahko tudi vidimo tukaj. Preko računalnika sem dobila vprašanje za to, da lahko s tehnologijo dosežemo večjo udeležbo in demokracije, bi vam rada zastavila Marksovo vprašanje. Veliko ste sodelovali z vašimi kolegi na področju, boste sodelovali z eh, baronico Eštonovo, z komisarjem Fülejem, ki je pristojen za širitev, zato da zagotovimo, da ohranimo svobodno izražanje tudi na internetu in da bo to del evropske politike. Zelo sem hvaležna za to vprašanje. Mislim, da ima Mark prav. lahko vam odgovorim takole. Vem, da je Kathy Ashton zelo dejavna na področju svobode izražanja tudi na drugih področjih. Zagotovo se bom pogovarjala o tem tudi s kolegom za širitev. Zato si bomo prizadevali. To je najbolj zanimiv del tega delovnega področja, da povezuje različna področja manj časa bi porabila, če bi omenila tista področja, ki niso opletena eh, v moje delovno področje in v tem trenutku se ne morem spomniti nobenega. Sedaj tukaj predstavljam odbor za kulturo, medije in izobraževanje, umetnostno ustvarjanje in izraženje za naš odbor zelo pomembno kot je tudi vir za vsebino, ki se pojavlja na internetu. Zato me zanima, kako si zamišljate sodelovanje po vaši predvsej verjetni potrditvi z odborom za kulturo in kako vidite vlogo digitalne agende na področju kulture in izobraževanja. Nujno je, da na tem področju izrabimo vse priložnosti in vse izzive zaradi več razlogov. Omenili ste področje izobraževanja. Večinoma gre za mlade, če izuzamemo tiste, ki se učijo vse življensko. Veliko krat so ti ljudje zelo mladi tudi v srcu in mišljenju. V tem primeru bi bilo smešno, če ne bi izrabili vseh priložnosti. Most do kulture je nujen zato, da iz kulturnega področja privlačimo tudi tiste, ki se zanimajo za to, da se pogovorimo o teh zadevah, ki ste jih omenili gre tudi za vrsto mišljenja. Omenili ste kibernetski kriminal, vendar pa vemo, da gre za vprašanje, ki zadeva mlade, ne samo mlade, kajti ti ne vedo, kaj se lahko stori z njihovimi zasebnimi podatki. Ko govorimo o izobraževanju in kulturi, se medsebojno potrebujemo. Mladim bi lahko enostavno povedali, premislite, preden kaj objavite. To je samo ena vrstica, vendar pa veliko krat dobimo informacije v zvezi s tem, da je ta vprašanje res um, zaskrbljujoče. Malcolm Harbour, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Želim se vrniti, tukaj sem, na vaše področje in to je da dobimo konkurenčen trg za telekomunikacije, ki bo privlačen za investicije. Zelo dobro vas poznamo kot zagovornico konkurence. Zelo ste bili dejavni pri reševanju prevladujočega deleža na trgu. Vemo pa, da imamo zelo velike deleže na področju širokopasovnih omrežij, na nekaterih eh, trgih je ta 45 odstotni, nekateri pa celo 57 odstotni. Se vi strinjate s tem, da so ti veliki tržni deleži tisti, ki bodo ovirali konkurenco in investicije in zanima me, kaj boste storili glede tega? Treba je nadzorovati te situacije in to zelo pozorno prevladojoč položaj sam po sebi ne pomeni, da je nesprejemljiv. Um, gre bolj za vprašanje ravnanja, gre mogoče za zlorabo tega položaja. Pri mojem prejšnjem delu smo imeli primere za eno in za drugo. Vem, da nekateri akteri imajo zelo velike tržne deleže. Če pa bo to šlo v napačno smer, potem bomo morali ukrepati. Potrebujemo številke in podatke za to. Upal sem, da glede na vaše dejanja boste bolj udarni. Vaš odgovor je bil zelo šibek, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o funkcionalni ločitvi, ki se izvaja v moji državi in v državi na nizozemskem. KPN vzpostavlja omrežja za to, da bi spodbujali popraševanje po visokohitrostnih omrežjih. Imamo zelo veliko možnosti za nove storitve in ti bodo verjetno spodbojili konkurenco in investicijo. Zgleda je prišlo do nesporazuma. Res je, da sem bila zelo aktivna na področju konkurence, o tem ni nobenega dvoma. Opravljala sem pa svoje delo. Vendar pa mi v komisiji nismo napadli nobenih akterjev, ki so delovali um, iz svojega prevladujočega položaja. Mi smo enostavno kaj preprečili, ki smo zahtevali kazni in tako dalje. To smo delili na področju energije. Lahko vam zagotovim, da če bo v določenem trenutku na tem področju prišlo do takšne situacije, potem, če mi date možnost, da bom ukrepala pri primeru zlorab, bom to tudi storila. Frau Korola. Najlepša hvala, gospa Korola. Hvala, gospa kandidatka. Tukaj sem. Pozdravljam pozitivne komentarje, ki ste jih dali o tem, kako zelo potrebujemo enoten digitalni trg. Sama pa bi šla še dlje s konkretnim vprašanjem. Ali podpirate idejo nekakšne eh, preglednice rezultatov na področju digitalnega trga, ki bi se letno obnavljala in vrednotila in kjer bi bili zabeleženi dosežki posameznih držav na tem področju. Ja, zelo podpiram tako idejo. Dajte mi nekaj časa, da o tem eh, razmislim. Eh, imam pa izkušnje s podobnimi preglednicami na, eh, v resorju, kjer eh, sem sodelovala do sedaj, torej kar zadeva državne pomoči. In eh, lahko vam povem, da čeprav morda nekateri niso pozitivno nastrojeni do tega na začetku, se kasneje to spremeni, vsaj taka je moja izkušnja. In včasih kdo, torej v preteklosti se je dogajalo, da so ljudje rekli, da kaj takega ni mogoče, ampak mislim, da se v tem primeru to ne bi smelo zgoditi. Najlepša hvala za ta odprtost. O kakšnih alternativnih sredstvih pa komisija razmišlja za to, da bi zagotovila, da se bo enotni digitalni trg eh, kar najhitreje uresničil? Eh, no, lahko. Eh, ste pripričani, da imamo program z komisije do leta 2020 in gospod Baroso eh, je tukaj zelo dejaven in tudi digitalna agenda je eh, eden od njegovih eh, ljubljenčkov, tako rekoč. In vse to želimo torej uresničiti v sodelovanju z vami, v sodelovanju z državami članicami, v sodelovanju z vsemi drugimi, ki so opleteni, nacionalnimi regulatorji in tako dalje. In mislim, da bomo na ta način lahko zadevi dali velik zakon. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Badija Ekuše. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, gospa Krust, tukaj sem na vaši levi. V vaši uvodni izjavi ste govorili o tem, da mora splet služiti državljanom. In eh, zdaj smo pristopili v novo dobo interneta, ko ne gre več le za to, da povezujemo državljane s predmeti in predmete med eh, seboj. Ali se zavedate tega? Eh, Eh, interneta, ki povezuje stvari. Eh, kajti ena od težav na tem področju je, da um, moramo tukaj zagotavljati tudi zasebnost državljanov. Ali mislite, da trenutna ureditev zagotavlja dovolj varovanja? To je eno od vprašanj, kjer je zelo dejavna Vivian Redding in lahko vam zagotovim, da bom v sodelovanju z njo o tem eh, zelo temeljito razmislila. Ampak posebno napačno bi bilo, če bi to jemali za samoumevno. Govornica govori brez mikrofona. E, dopolnilno vprašanje, ali mislite, da bi bilo uh, smiselno izvesti podrobno študijo, uh, da uh, bi ugotovili, ali zakonodaja zagotavlja to vrstno zaščito. No, potrebno je vse skupaj preučiti in predno se dokončno predelimo, je pred, potrebno ugotoviti, ali problem obstaja in ali ga je mogoče rešiti na kak drugačen način. Sicer pa vam zagotavljam, da je tudi Vivian Redding zelo angažirana na tem področju. Najlepša hvala, kolega Gržip. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana gospa komisarka, zdi se mi, da redko kdo, ampak ravno vi, boste po mojem mnenju lahko usklajevali subsidijarnost z uravnotežnim razvojem, ki mu mora slediti proces digitalizacije. In zanima me, kako si predstavljate ravno ta uravnotežen oziroma trajnostni razvoj na področju širokopasovnega dostopa eh, v podeželskih območjih. Eh, na perifernih območjih. Tudi velike razlike obstajajo med eh, državami članicami. V številnih državah članicah je dostop do interneta še vedno stvar tradicionalnih omrežij. In zanima me, kaj bo na podlagi vaših ukrepov možno storiti v tej smeri. With the latest state aid... Eh, glede na zadnje smernice v zvezi z državno pomočjo pri širokopasovnih povezavah imamo tukaj jasne odgovore. Eh, torej, če resno jemljamo svoje stališče, če je komisija resna glede svojega prepričanja, da moramo do leta 2013 zagotoviti 100 odstotno širokopasovno pokritost, potem moramo storiti marsikaj. Finančni vidik bi lahko rešili preko sredstev, ki so na voljo, ki so znana in kolikor vem, parlament obžaluje, da države članice tega v večji meri ne izkoriščajo, ampak mislim, da stvari trenutno se pospešujejo. In eh, če bi torej lahko to uresničili, eh, bi bilo potrebno poskrbeti, da ljudje se tega zavedajo. Eh, bi pa tukaj lahko vključili tudi druge vidike, ne samo e-trgovino, ampak tudi e-zdravje, e-izobraževanje in tako dalje. Torej, če bomo imeli dejanski program in eh, kolikor vem, eh, nekaj držav članic pravi, da eh, se zelo zanimajo za to, potem mora ta program vključevati vse te vidike. Zapis. Hotev sem še poprašati po tem, kar ste podali v svojem pisnem prispevku, namreč program za zagotavljanje dostopa do e-zdravja ali tudi tukaj nameravate na kršen koli način odpravljati eh, neskladje v stopni razvoja. Iskreno upam, da eh, kar zdaj v program na področju izdravja, eh, da ne bomo imeli eh, ovir, ki bi bile povezane z mejami in da bomo dejansko dosegli eh, neko čezmejno razsežnost. Ampak, eh, če se zopet vrnem na eh, tisti članek o položaju na Danskem, če bi uspeli uresničiti to vrstne projekte, bi to pomenilo, kako pravimo na nizozemskem, da bi ubili dve muhi na en mah. In eh, lahko bi torej rešili dva problema naenkrat. Eh, torej, starejšim bi omogočili zdravstveno obravnavo, ki bi jim eh, dopuščala samostojno življenje, hkrati pa eh, bi uh, imeli tudi možnost, da se to dosežemo z nižjimi stroški. In to je to, kar se je pokazalo v tem danskem primeru. Ker pa zadeva podeželska območja, uh, tudi tam bi bilo kaj takega smotrno. Torej, če uh, se črpamo na vdih iz tovrstnih primerov, Mislim, da se lahko eden od drugega marsikaj naučimo in zelo me veseli, da je uh, Eh, Danska vzor tudi za ZDA in da se tudi američani eh, tukaj eh, zanimajo za to, kako bi lahko ta model prenesli tudi v svoje okolje in poskušamo kaj podobnega narediti tudi na notrem trgu v Evropi. V imenu odbora IMKO kolega Andreja Švab. Gospa kandidatka, najprej naj povem, da zelo spoštujem delo, ki ste ga upravili v zadnjih petih letih in vedno ste bili neomajni. In eh, čeprav je nekoliko pozno, bi vas rad bolj konkretno poprašal, kolega Rubik je odšel, ampak zastavil je že prej vprašanje, kaj boste naredili, če določbe iz eh, druge uredbe o gostovanju ne bodo eh, učinkovale, kaj boste naredili, če torej, ta uredba ne bo imela takih učinkov, kot jih pričakujejo potrošniki, ali boste predlagali novo uredbo ali ne. No, vedeti morate, da me zelo zanimajo rezultati tistih dogovorov, ki jih sprememo. In tu je šlo za dogovor med vami, med komisijo in med potrošniki. Ta dogovor so uh, potem konec koncev tudi podprle uh, vse stranke. In tisto, kar mora biti jasno, je, da če ne opraviš svojega dela, da potem lahko vse skupaj pozabiš in se vrneš na tisto, kar je bilo prej. Ampak eh, to eh, nikakor ni res. In kot pravim, upam, da ne bomo imeli ureditve za gostovanje eh, za vedno. In nekoliko razočarana sem, da niso vsi razumeli sporočila, da na konkurenčnem trgu lahko preživiš in služiš in ustvarjaš dobiček eh, tudi z naložbami. In to je eno od eh, sporočil, ki sem jih poskušala posredovati, da torej mora obstajati možnost, da eh, zahtevaš določeno ceno, ki vključuje določeno maržo za tveganje. To je običajen. Eh, način, kako uravnavati eh, ponudbo in pa vpraševanje. In pripričana sem, da se vsi zavedajo, da smo zato, ker zdaj dobivamo drugega komisarja, da eh, bodo stvari take, kot so bile pred uredbo. No, domnevam, da je to odgovor pravzaprav ja in ne. Eh, in če pravzaprav ste hoteli povedati, da nove uredbe ne bo, potem sprašujem naslednje. Eh, kar zadeva regulatorje, ki obstajajo, no, kakšna navodila jim boste dali eh, za to, da bodo oni uspeli uresničiti vaš cilj, da bi trg samo sebe ustrezno deloval? To ni bil odgovor da in ne. torej eh, zaupam uh, vsem, dokler ne bom dobila signala, da jim um, ne morem zaupati. Tak je bil vsaj dogovor. In Ko, če bomo ugotovili, da e, ravni cen e, posameznih kategorijah niso sprejemljive za potrošnike, za e, parlament, za komisijo. Eh, potem bo to potrebno obravnavati, ampak zaenkrat smo to dvakrat eh, preverili in do tega ni prišlo. Še vedno pa verjamem, da moramo imeti eh, zaupanje v komisijo, da morajo stranke imeti zaupanje v komisijo, da nadaljuje s svojim pristopom in s tem pristopom moramo biti dosledni uh, vendar pa uh, sledil bo umestni pregled in sledil bo končni pregled tega, uh, kakšne posledice je prinesel ta celoten dosje. In takrat, oziroma v tem času, bomo še imeli čas za komunikacijo s strankami. Äh, Najlepša hvala v imenu odbora za pravne zadeve, gospa Galo. Hvala lepa, predsednik. Spoštovana gospa kandidatka, vprašanje v imenu odbora za pravne zadeve, ki ga zastopam tukaj na tem zaslišanju, odbora, s katerim boste vsekakor morali sodelovati glede določenih ključnih vprašanj. V obdobju digitalizacije me zanima, kakšne bodo ključne točke vaše strategije namenjene ustvarjanju enotnega trga eh, na področju digitalnih vsebin. Se, še posebej me zanima, kakšne zakonodajne pobude imate v načrtu na tem področju? Ali nameravate uveljavljati tudi odgovornost industrije, kot naprimer telekomunikacijskih podjetij, eh, ponudnikov internetnih storitev, kar zadeva nezakonito uporabo ustvarjalnih eh, del, ki so zaščitena z avtorskimi pravicami? Anyhow, um, illegality is not acceptable. Nezakonitost ni sprejemljiva. Uh, e, nasplošno. Dokler uh, je spredaj ta beseda ne, e, je to nesprejemljivo. Ampak, če govorimo o ustvarjalnosti, eh, moramo se skupaj ravnati še bolj resno. Eh, ko gre za ustvarjalne proizvode, se moramo zavedati, da mora obstajati ravnovesje med tem, kaj se ponuja in kaj je potrebno plačati. In v večini primerov je tukaj eh, potreben pravni pristop. Ampak zopet v tesnem usklajevanju oziroma tesnem sodelovanju z vašim odborom. In eh, mislim, če je potrebno, eh, je potrebno upoštevati, da je večina upletenih strani proti preveliki količini regulacije, ampak eh, če eh, iz tega dobimo večjo preglednost, potem se moramo zauzeti za to. Dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, predsednik. Še eno vprašanje, zelo natančno vprašanje. Kakšni načini financiranja, kakšne metode financiranja nameravate uporabiti za razvoj programa Europeana in eh, v tem kontekstu ali morda razmišljate tudi o dogovoru z Googlom. Well, <laughs> I would be against the rules of... Ja, bila, to bi bilo v na vzkrižju z konkurenčnimi pravili. In uh, sama zelo verjamem v konkurenco, ki zagotavlja, da eh, so podjetja in eh, ljudje in organizacije vedno na preži. Mislim, da je Evropana odlična pobuda in mislim, da je zdaj še v začetni fazi, če lahko tako rečem. Eh, gre za to, kako bomo poskrbeli za našo dediščino, za eh, našo zgodovino in eh, s tem moramo nadaljevati. S tem pa se odpira tudi drugi vidik, kajti ne gre samo za tako imenovane dela sirote, in eh, za dela, ki nimajo eh, avtorjev, ampak gre zopet tudi za vprašanje avtorskih pravic. In eh, naj se poskušam pozitivno izraziti. Velik izziv je za me dejstvo, da je Google dejaven na tem področju in zavedati se moramo, da gre tukaj za angliški jezik. Če pa želimo ohraniti svojo kulturo in jezikovno raznolikost na tem eh, področju naše dediščine, potem moramo eh, nekako eh, iz, iziti iz tega začaranega kroga, sicer bomo uh, zamudili priložnosti. Uh, seveda je Google akter na trgu, ampak Evropejana mora biti v središču naše pozornosti in razpravljati moramo tudi z drugimi akteri in, eh, in povedati, da ne sprejemamo tega, da je Evropana to, kar je zdaj, čeprav je to že zelo dobro, ampak da je potrebno tukaj iti dlje. Hvala, kolega Šacimarkakis. Gospa komisarka, najlepša hvala za vaše odlične odgovore do sedaj. Digitalni mediji. Eh, pomembno vplivajo na celotno medijsko pokrajino, tako rekoč. Eh, če ljudje so pripravljeni brati tudi na spletu, eh, se na spletu naročati na publikacije. Vendar pa vse to je povezano tudi z prihodki od oglaševanja in to je potrebno v vedno večji meri regulirati, čeprav načeloma vlada svoboda izražanja in velik del spletnega trga oglaševanja je v rokah Google, več kot 50 odstotkov. In ali vi mislite, da je s tem ogrožen medijski pluralizem, kajti eh, številni akteri, če ne bodo imeli dohodkov, tudi ne bodo več proizvajali vsebin in kako nameravate se temu zaprstaviti? v vsakem primeru se moramo zavedati, da je medijski pluralizem nekaj, kar je v določenih okoliščinah eh, zelo ogroženo. Pluralizem je tesno povezan z našo kulturo, demokracijo in tudi svobodo izražanja in uh, lahko ponovim, kaj pravi deklaracija, ki je bila sprejeta oktobra lani, kar zadeva uh, svobodo izražanja. Tisto, kar me zelo navdihuje, uh, sploh kar zadeva pretekle izkušnje s Kitajsko, je, da je potrebno ravnovesje med svobodo izražanja in drugimi temeljnimi vrednotami, kot je naprimer zaščita mladoletnikov, zaščita človeškega dostojanstva. In tudi tu je eden od vidikov eh, te celotne razprave. Uh, In mislim, da to pomeni zakonodajo, ki ščiti mladoletnike, ki ščiti zasebnost uh, in tudi boj proti nezakonitim vsebinam se mora znajti na seznamu tistega, kar moramo še opraviti. Kar pa zadeva medijski pluralizem, to je po mojem mnenju. Uh, Eh, pomemben dragul, ki ga moramo zaščititi. No, najlepše uh, hvala in zelo me veseli, da bomo v okviru vašega resorja morda vodili tudi razpravo o spletnem oglaševanju. Ampak uh, omenili ste, da um, se vse to nanaša tudi na pogosto občutljiva področja, kot je naprimer zdravstvo. Uh, eh, naprimer, ljudje preko spleta. Uh, pridobivajo veliko informacij o svojem zdravju, o zdravilih in pogosto tukaj naletijo tudi na um, napačne informacije. In eh, gospa Reding je tukaj uh, začela z določenimi pobudami in zanima me, ali boste vi s tem nadaljevali. No, zelo Eh, pomembno je, da povemo, da so ponarejeni proizvodi nasplošno nespremljivi. Eh, ko pa gre za področje zdravja, je to lahko zelo nevarno in tukaj je vsekakor potrebno ukrepati. Najlepša hvala, kolega Ivo Belet. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. No, po več kot eni uri še eno vprašanje o nizozemščini in uh, lahko tudi v maternem jeziku odgovorite. Uh, kolega Šaci Markakis je omenil spletne vsebine in oglaševanje in uh, sam lahko tukaj nadaljujem, gre za zaščito intelektualne lastnine. Uh, prihodki kreativne uh, industrije upadajo in uh, vem, da se vi ne zauzemate za davke ali za dajatve, ampak morda je to en način, kako bi lahko tukaj situacijo izboljšali. Kakšen je vaš pogled na to? Zadržana sem. Uh, strinjam se z vami, da bi to lahko bil en del rešitve vendar pa um, težim temu, da bi rekla, da je potrebno to možnost preučiti, zakaj pa ne. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da je pomembno vprašanje tudi, kako bi lahko uh, eh, to vrstne dejatve oziroma prispevke sploh prispevali, ampak vsekakor lahko o tem razmislimo, kajti gre za resno vprašanje. No, zelo zanimivo je to, kar pravite. In uh, upam, da bomo v prihodnjih mesecih še govorili o tem. Zdaj pa dopolnilno vprašanje. Evropski parlament je jasno povedal, da ne želi, da bi uporabniki interneta. Uh, zaradi nelegalnega nalaganja vsebin eh, izgubili dostop do interneta in da tukaj potrebujemo eh, postopen pristop ter da se to vrst, da torej uporabniki lahko sami vplivajo eh, na zmogljivosti nalaganja, ne, ne da bi pri tem izgubili dostop do spleta. Najprej naj povem naslednje. Spremljala sem vašo razpravo o samem okviru in 138. Eh, predlogom spremembe ste eh, dosegli rešitev. Ta predlog spremembe pa vključuje določene temeljne elemente, ključne točke ki eh, skrbijo za to, da zagotovimo spoštovanje pravic. Eh, vprašanje pa je, kako se bo ta predlog eh, uresničeval v praksi. Eh, tukaj seveda ne sme prihajati do napak. Potrebno je razmisliti o tem, kako vse to kombinirati s 138 predlogom spremembe. In to se mi zdi zelo fascinantno. Torej, predvsem mislim, da je tukaj potrebno biti zelo previden, ko gre za uh, uvajanje to vrstnih pravil. Uh, vaš sklic v tem predlogu spremembe se mi zdi zelo jasen. Vem, da eh, vas je to stalo kar precej časa in energije tudi v razpravah s svetom, ampak mislim, da smo tukaj na eh, zelo spolskih tleh. Eh, gospod Grote je naslednji. Eh, gos moja kandidatka, veliko ste govorili o potrošnikih in od 1. decembra velja Lizbonska pogodba in ta pogodba uh, ustraja pri tem, da morajo biti državljani v večji meri vključeni v sprejemanje odločitev. Evropska komisija je v preteklih letih naredila marsikaj, kar zadeva področje. Uh, E-udeležbe, e-sodelovanja, In eh, zato me zanima, kaj boste vi storili za to, da bi nadaljevali s to strategijo, da bo Evropa bolj odprta in da se ne bomo uh, srečevali s toliko vprašaj, kot, vidimo, kot ga vidimo na uh, vaši broški. Kakšna bo torej uh, ta politika za večjo odprtost? Vsekakor da. Nadaljevali bomo s to strategijo, ki eh, smo jo zastavili. Zdaj pa. Eh, torej, če bi poznala vaše vprašanje, bi si na mesto vprašanja namestila klicaj. Kaj konkretno nameravate ukreniti na tem področju? Gre za sodelovanje državljanov in pa tudi za sledljivost. Eh, če državljani prispevajo v zakonodajni postopek, eh, je potrebno videti, eh, kaj je prišlo z njihove strani in pa potrebno je ugotoviti tudi, kaj, kakšen konkreten je bil odziv. Kaj je na tem področju na vašem dnevnem redu? no, ko govorimo o stotstotni širokopasovni pokritosti, um, to je predvideno za leto 2013, moramo vedeti tudi, kaj bo to pomenilo za potencijalne eh, potrošnike. Sicer je vse skupaj samo enosmerno. Torej, ljudje morajo vedeti, da možnosti obstajajo in eh, kaj pomeni, če se temu odrečejo in pa eh, kako pozitivno lahko na, ta povezava vpliva na njihovo življenje, delo in tako dalje. Nedvomno pa bo to spremenilo življenja tistih, ki se tega zdaj še ne zavedajo. Hvala lepa, Angelika Nibler. Hvala lepa, predsednik. Gospa kandidatka za komisarko, razpravo sem zelo, zelo budno spremljala in moram reči, da mi ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj in tudi kar nekaj konkretnih odgovorov. Mi manjka, ali obstaja predlog za eh, uredbo o postovanju 3 roaming 3, tukaj niste govorili ne, da, ne, ne, niti da in ne. Potem, kaj boste storili za to, da boste zagotovili neutralnost spleta? Ali boste tudi na mednarodni ravni zagovarjali kompromis, ki smo ga tako težko izpogajali? Eh, skupaj z gospod Trautmann, da bi zagotovili svobodo interneta, torej da ali ne. Potem, kaj boste storili za zaščito vsebine na spletu, kako boste zagotovili svobodo izražanja na spletu. Eh, skratka, na vseh teh eh, področjih nismo dobili jasnih odgovorov. Že dolgo sedimo tukaj in še vedno ne vem natančno, v katero smer tukaj zdaj gremo. Moje vprašanje. In sicer izkoriščanje in širitev širokopasovnih omrežij po Evropi. Kako namerate to zagotavljati, kakšne spodbude boste zagotovili, da bi tukaj v Evropi resnično naredili pomemben korak naprej? Hvala. Ja, zdi se, da je prišlo do kar velikega eh, nesporazuma, kar zadeva roaming, torej gostovanje. Ta dogovor je skladen s tem, ki ste ga vi izpogajali skupaj s komisarko Vivian Reding. Torej, da bo prišlo do umestnega pregleda, in sicer letos poleti. Leto zatem bo prišlo do dokončnega poročila o izvajanju in sama ugotavljam, da če prosite za poročilo, je treba počakati na izid tega poročila. Če, so, če je izid tega poročila negativen, potem je pač treba ukrepati. In to je poanta. Če pravim, da bo uredba Roaming 3 sprejeta, potem s tem govorim, da že zdaj mislim, da vsi upleteni ne razumejo mojega, našega sporočila, sporočila komisije in sporočila vas. Še vedno moramo obravnavati vprašanje prenosa podatkov, deloma je treba rešiti še vprašanje kratkih eh, sporočil, tako da ni še popolnoma jasno, kaj bo dejansko končni rezultat teh odločitev, ki smo jih sprejeli skupaj z vami. In eh, ob tem moram povedati, da ne morete od mene zahtevati, da že zdaj najavim uredbo Roaming 3. To ni mogoče. Vsekakor sem vedno naklonjena, dokler ni nekega rezultata, ki pomeni, da moramo svoje razmišljanje spremeniti. Če zaupanja ne bo, če bo zaupanje kršeno, potem bo treba ukrepati. To sem jasno povedala. Potem neutralnost spleta. Samo en odgovor je, da to vsekakor podpiram in omenila sem vam tisto sporočilo, da imam pri vprašanju neutralnosti spleta narisan tudi majhen srček. To mi je zelo, zelo pri srcu. Potem pa spletne vsebine, svoboda izražanja to vse zelo, zelo podpiram. Verjetno bi bili zelo presenečeni, če bi dejala karkoli drugega in to bi bilo konec koncev tudi proti mojim prepričanjem. Ampak. Sveda, če vsebine na spletu niso skladne eh, z zaščito mladoletnikov eh, oziroma zahtevim po zaščiti mladoletnikov, potem če gre za vsebine, ki kršijo človekovo dostojanstvo in tako naprej, tukaj treba seveda ukrepati. Potem široko pa so oni dostop. Sto odstotno to podpiram in vem, da tvegam, ko to pravim. Vem, da tvegam, ko pravim, v kakšnem časovnem roku želim določene stvari doseči. Če bom pol leta eh, zamujala s tem projektom, me boste lahko držali za besedo. In če me boste potrdili za komisarko, boste lahko potem prišli, potrkali na moja vrata in rekli, čakajte, čakajte, tukaj imamo vašo pisno izjavo, da podpirate in da nameravate ukrepati, da boste zagotovili stotstotno podporo do takrat in takrat in tega niste storili. To je tveganje, ki ga sprejemam za vso odgovornostjo in eh, tudi z popolnim zavedanjem, da je to točno to, kar Evropa zdaj potrebuje. Hvala lepa. Še eno dopolnilno vprašanje, kar zadeva gostovanje. Vprašanje sem postavil pogojniku. Kaj boste storili, če se bo izkazalo, da trgi ne funkcionirajo tako, kot mora? Vi pravite, da boste ukrepali. Mi, jaz pa sprašujem, kaj to pomeni, da boste ukrepali? Kaj konkretno pomeni to ukrepanje? To je to, o čemer so kolegi govorili. Kar pa zadeva eh, nadaljno izgradnjo širokopasovne infrastrukture, gospa kandidatka v, svojem, eh, v, proj, v svoji prejšnji funkciji se niste vodili industrijske politike, ampak ste zelo uh, uspešno spreminjali stanje na trgu. In tukaj so stvari zdaj nekoliko drugačne. Zato vas sprašujem, s kakšnimi ukrepi se nameravate tega lotiti in kako nameravate spodbujati širitev uh, Eh, infrastrukture, širokopasovne infrastrukture. In tukaj me res zanima, kakšne spodbude boste tukaj uh, dali na voljo vsem akterjem. In tukaj bi prosila, če ste lahko nekoliko bolj konkretni. Dobro, predstavljamo si zdaj, da je zaključek končnega poročila v letu 2011, kar zadeva gostovanje, katastrofalni, negativni. Torej, uredba ni bila ustrezno izvajana. In v tem primeru treba ukrepati z drugimi besedami uredba roaming 3, če hočete s temi besedami to. Moram pa reči, da imam kar pozitivna pričakovanja. Seveda pa je vse skupaj odvisno od tega, kakšni bodo zaključki tega končnega poročila. Torej recimo, da morda ta, to poročilo ne bo najbolj pozitivno, da no, določeni vidiki ne bodo najbolj pozitivni. Potem se moramo seveda najprej vprašati, kaj je problem. Kje lahko morda poiščemo rešitev? kakšne vrste rešitve potrebujemo in skupaj s kom, zato da bomo na koncu poti prišli do tistega cilja, ki ga vsi zasledujemo, namreč da bo potrošnik, ki plačuje za neko storitev, to storitev seveda plačeval, vendar ne prekomerno, temveč da bo plačeval neko upravičeno ceno za to storitev. Skratka, odvisno od tega, kakšen bo dokončen rezultat tega poročila, Eh, bodo temu primerni eh, tudi ukrepi. Prej ste omenjali mojo funkcijo komisarke za konkurenčnost in zdaj to moja nova odgovornost in da je to dokaj različno. Ja, seveda so že inštrumenti, ki so na voljo, zelo, zelo eh, različni in drugačni, ampak eh, ko sem bila odgovorna za konkurenčnostno politiko, ni šlo zgolj za kazni in za pravna sredstva, ampak je šlo tudi za to, da smo premoščali določene težave, eh, kjer nismo imeli ustreznih inštrumentov in smo lahko prišli do rezultata le z ustreznim komuniciranjem. In vedno pravim, če imate na svoji strani dobre argumente, potem razen, če druga stran ne pozna vsebine vaših argumentov, potem v večini primerov vsaj dobite razvoj v neko produktivno smer. In tudi tukaj je zadeva enaka. Hvala lepa. Naslednje vprašanje, gospa Merkjes. Spoštovana gospa Kruz, socialdemokrati smo zelo zaskrbljeni glede enega vprašanja. Gre namreč za vaš socialni čut. Veliko ste govorili o tehniki, o pravilih, o podjetjih, nič pa niste povedali o ljudeh nič niste povedali o delovnih mestih. Prav tako nismo od vas nič slišala o izjemnih priložnostih, ki jih ravno vaš resor ponuja za zagotavljanje gospodarske rasti novih delovnih mest. In zato imam zelo enostavno vprašanje za vas. Kdaj boste odpravili hegemonijo Microsofta v Evropski komisiji? Tukaj se soočam zdaj s problemom, predsednik. Absolutno. Se zavedam določenih stvari, očitno moje sporočilo ni dovolj jasno in to obžalujem, ampak absolutno se zavedam, da sem v svojem uvodnem nagovoru dejala, da je ta digitalna agenda namenjena državljanom oziroma potrošnikom v Evropi. In to je ključno izhodišče vsega skupaj. Naslednji koraki, ki sem jih obrala, pa so zadevali primere različnih vprašanj, ki bi jih lahko upoštevali pri prenosu teh vprašanj na raven posameznika, na raven potrošnika. Prepogosto danes omenjam Dansko kot primer, ampak e-zdravje je ravno eno takšnih pomenih primerov. In potem tudi, kar zadeva starajoče se prebivalstvo, tudi to je ključnega pomena. In e-zdravje je lahko zelo, zelo pomembno za starejše, ki v veliki večini primerov želijo živeti tam, kjer živijo, ne želijo iti v dom za ostarele. In če je vprašanje samo vprašanje komunikacije in če imamo infrastrukturo, potem lahko te njihove posebne okoliščine uh, ustrezno upoštevamo. Govorila sem o izobraževanju, govorila sem o mladoletnih, tako da ne vem, gospod predsednik, kaj lahko sploh še storim, da jasno nakažem, da to imam v mislih. Seveda me lahko obtožujete eh, mnogih stvari, ampak tudi tukaj v tem portfelju, ker gre za politiko konkurenčnosti, mislim, da sem uspešno komunicirala z posameznikom na ulici. Ko me ljudje v trgovinah sprašujejo, ja, zakaj pa gre, pri vaši službi. Kaj pa vi sploh počnete? To, kako je bilo na začetku. In zdaj, kar veliko ljudi dobro razume, da je politika konkurenčnosti na koncu koncev namenjena ravno temu, da zaščitimo potrošnike. Potem delovna mesta. Ja, govorimo o gospodarstvu, govorimo o delovnih mestih. Omenjala sem gospodarstvo, omenjala sem delovna mesta, omenjala sem mala in srednje velika podjetja, tako da, ne vem, nekoliko sem užaloščena, da to sporočilo ni prišlo do vas. Eh, sem vam pa hvaležna za vaše vprašanje in vsekakor upam, da tako kot sem imela na začetku, bom tudi na koncu imela priložnost, da je pri digitalni agendi na prvem mestu vprašanje ljudi, da gre za to, da evropskim državljanom zagotovimo več Evrope. Dobro, gospa Kruz, potem pa mi dovolite, da vas eh, morda še enkrat spomnim, da morajo ljudje biti v ospredju vaše politike. Ljudje pred vsem ostalim, pred vsemi eh, priložnostmi za podjetja in tako naprej. Mislim, da so ljudje pomembnejši od podjetij. Nam gre za ljudi, nam gre za kulturo in vsekakor vam dam priložnost, da se odzovete tudi na to mojo drugo pripombo. Hvala lepa. Ja, mislim, da gre za nesporazum, če menite, da kadar govorimo o podjetjih, da ne govorimo o ljudeh. Kaj pa so podjetja? Podjetja so ljudje. Podjetja niso neke abstraktne forme, eh, kjer ni delovnih mest. Ne. Pri vsem tem gre za delovna mesta, gre za družine, ki živijo in so odvisne od teh delovnih mest. In pri meni vedite, da je človek v ospredju. V nasprotnem primeru ne bi delala v politiki. Kar zadeva Microsoft, imate prav in vam zagotavljam, lahko ste prepričani, da bomo to temo vsekakor obravnavali v komisiji. Že v prejšnjem mandatu smo to obravnavali. Dejstvo je, da ne more biti tako, da tisto, kar sami pridigamo, potem tudi ne izvajamo eh, doma je mislim, da je zelo pomembno, da tudi mora biti programsko opremo open source uporabljamo tudi v evropskih institucijah. Dobro, hvala lepa, s tem smo izčrpali vsa vprašanja, dobili smo odgovore in kot eh, predvidevajo pravila in kot smo se dogovorili, je zdaj na vrsti še petminutni zaključek gospe Kruz, če seveda želi. Potem pa bomo s tem zaslišanje tudi zaključili. Gospa Krus, beseda je vaša. Gospod predsednik, hvala lepa za besedo ponovno. Če želimo doseči napredek pri digitalni agendi, se moramo začeti spraševati o načinu našega razmišljanja. Zato se vam zahvaljujem, spoštovane članice in člani tega odbora. Hvala vam, gospod predsednik, za vprašanje in za vaše razmišljanje, ki ste ga tukaj izrazili danes. Evropski gospodarski in socialni model je na razpotju. Nujno potrebujemo nove načine, da bomo spodbudili gospodarsko rast in da bomo našo skupnost razvili naprej za naše ljudi. In obenem morajo evropski državljani, evropska podjetja imeti možnost, da se ozrejo v našo smer, da jim mi nekoliko olajšamo in nekoliko izboljšamo eh, življenja. Če bo več kot nekoliko digitalna agenda, in to dobro veste, digitalna agenda je ključ do tega. Izziv je zelo velik, ampak s podporo in s tesnim sodelovanjem z vami, Evropskim parlamentom in s podporo predsednika, mislim, da lahko dosežemo zelo, zelo veliko v prihodnih petih letih. Če seveda me boste potrdili eh, v funkciji komisarke za digitalno agendo. Če bo temu tako, bo optimist v meni gradil na prednostih Evrope. Če me boste potrdili v moji funkciji, bo realist v meni vse čas vedel, da se niti za trenutek ne smemo ustaviti. In če me boste potrdili na funkcijo komisarja oziroma komisarka za digitalno agendo, bo tudi pragmatik v meni poslušal vse tiste, ki imajo dobre zamisli za to, da bi to digitalno agendo popeljali naprej. In še enkrat naj izpostavim šest gradnikov, ki sem jih omenila na začetku današnjega zaslišanja. Raziskave in razvoj, infrastruktura, zaupanje in varnost, dostop in veščine, interoperabilnost in medsebojna povezljivost ter odprti standardi ter enotni trg na spletu. Osredotočene na teh šest vprašanj bomo Evropi omogočili najboljšo možnost za uspeh na svetovnih trgih. In to bo pomagalo celi generaciji pri rasti in zaposlovanju v Evropi. Rečeno je bilo Rekli ste vi, gospod predsednik, da jaz stvari povem takšne, kot so. To je res. In obenem sama tudi sanjamo o stvarih, ki nikdar niso bile in se sprašujem, zakaj ne. Mislim, gospod predsednik, da je tudi George Bernard Shaw imel zelo prav, še kako prav pri tem svojem izreku in pri tej svoji misli. Mislim, da če me boste podprli, lahko zagotovimo spremembe v pravi smeri in kot zavedna evropejka računam na vašo podporo, da bomo skupaj lahko razvili resnično evropsko digitalno agendo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kruz, hvala za vaše odgovore, hvala za vaš čas, za vašo prizadevnost, hvala tudi kolegicam in kolegom za Vsa vprašanja s tem smo zaključili zaslišanje, ne še čisto na koncu, kajti koordinatori se bomo sestali ob 20. uri kot dogovorjeno in bomo nadaljevali z delom. Preostalim kolegom pa želim samo še prijeten večer.